meine damen und herren ich darf sie herzlich begrüßen. welcome in this uh, gospe in gospodje predlagam da začnemo sicer ne vem zakaj smo v tej dvorani ampak dobro očala potrebujem da vas bom vse videl lepo vas pozdravljam zanima me ali ima kdo kaj proti dnevnemu redu mislim da ne Dobro, potem lahko prejdemo na točko 3, prednostne naloge v energetski infrastrukturi. Naš kolega Sosa Wagner je poročevalec. Ah, eh, Videl sem ga že, ta odgovoren poročevalec je in kot prvi dobi tudi že kar besedo. Prosim. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj bomo analizirali delovni dokument, ki sem ga predložil poslancem in poslankam. Najprej želim povdariti, da so prednostne naloge na področju energetske politike v evropskih institucijah zelo jasne. Želimo dokončati notranji trg, zagotoviti trajnost, višjo stopnjo konkurenčnosti ter varno oskrbo z energijo. To so naši cilji, cilji evropske energetske politike, ki jo pripravlja institucija v Evropski uniji. Teh ciljev pa ne bomo mogli doseči, če ne bomo imeli ustrezno prilagojene infrastrukture za tak energetski model. To je energetski model, ki ga želijo doseči evropske institucije. Zato je bilo pripravljeno to poročilo o prednostnih nalogah na področju infrastrukture do leta 2020. Potrebujemo tudi ustrezni pravni okvir. Imamo že Lizbonsko pogodbo, v kateri je navedeno, da tudi mi sodelujemo pri pripravi energetske politike. Opozoriti pa vas želim tudi na to, da smo pri razdeljevanju prednostnih nalog na popolnoma novem področju. To je področje, kjer velja veliko tradicije in veliko obstoječe infrastrukture. Prav tako obstaja že zelo veliko zakonodaje na področju energije, ki jo je še treba izvesti. To delo bo torej trajalo še nekaj časa in evropske institucije običajno začnejo z delom na nekem področju in pozabijo, kaj se dogaja na drugem. Tega ne smemo več dopustiti. Prednostne naloge na področju infrastrukture so pomembne, vendar obstoječo zakonodajo moramo vseeno izvajati, naprimer tretji svežen o notranjem trgu in tudi uredba o varni oskrbi s plinom. Opozoriti vas želim tudi na to, da nova politika o energetski infrastrukturi in nova politika nasploh mora biti skladna z drugimi politikami, ki jih pripravljamo in izvajamo v Evropski uniji. Vse to, vsak del je del celote, zato da zagotovimo boljše življenje evropskim državljanom in da izpolnimo cilje iz Lizbonske pogodbe. Prizadevati si moramo torej za skladnost s tem, o čemer govorimo tukaj in z mehanizmi, naprimer za boj proti podnebnim spremembam, prometno politiko. Vse skupaj moramo preučevati z celostnega vidika o energetski politiki, imamo tudi politiko o prednostih infrastrukture. Te politike v Evropski uniji obstajajo že zelo dolgo. Sedaj pa moramo pripraviti nov model načrtovanja, zato ker stari model ni bil uspešen. To je naloga, ki jo imamo pred sabo, izboljšati moramo obstoječe stanje. To je stanje, ki smo ga imeli do sedaj. Kaj želimo doseči z novo politiko? Želimo izpolniti zelo jasne cilje. Energijo in električno energijo želimo prenašati po zelo dobrih omrežjih, pametnih omrežjih. Govorim tudi o inteligentnih mestih, Kaj to pomeni? To pomeni, da želimo imeti mesta, ki bodo ščitila okolje in si prizadevala za prihranke na področju energije. Želimo omejiti potrošnjo energije ljudi. To pomeni, da bomo morali vključiti politične organe na vseh ravneh, predvsem pa tudi župane, mestne svete in vodilne na regionalni ravni. Na te ljudi običajno pozabimo tukaj v Bruslju. Potrebujemo tudi učinkovito distribucijo energije v smislu električne energije in plina. To moramo poudariti. Zmanjšati moramo tudi odvisnost od držav tretjega sveta oziroma tretjih držav. Rešiti pa se moramo tudi tako imenovanih energetskih otokov. To temu so namenjeni ti novi energetski mehanizmi. Izvajati moramo tudi tisto, kar komisija imenuje energetski koridorji. Izvajati moramo projekte v evropskem interesu, kot se imenujejo. Ti projekti so zelo pomembni. Mi moramo določiti kriterije ob tem, pa moramo upoštevati tudi, da morajo ta merila biti v hierarhičnem redu. Projekti, ki so v evropskem interesu, morajo biti tako tudi zasnovani. Skupaj s komisijo moramo natančno opredeliti ta merila. Ko bomo izpolnili to nalogo, bomo pozitivno prispevali k razvoju energetske politike. To se bo zgodilo v prihodnjih mesecih. Prizadevali si bomo za vrčevanje z energijo in za izkoriščanje obstoječe infrastrukture. Ter še veliko več. Vsi moramo sodelovati. Pozivam člane in članice v tem odboru, da mi pomagajo, zato da bomo skupaj dosegli rezultate. Tudi Evropsko komisijo pozivam, da tem vprašanjem nameni več pozornosti. Vprašanje, ki je zelo pomembno pri pripravi energetske politike, je problem pooblastitev, po licenc, dovoljen in tako naprej. To je zelo zapleteno v 27 državah članicah. Veliko nacionalne zakonodaje, je tukaj tudi v igri in lokalna zakonodaja je običajno celo edinstvena v državah članicah. Zato si moramo tudi na tem področju prizadevati za rezultate. Problem nastane zato, ker projekti naprimer trajajo deset let ali več. Upletajo se lokalne, regionalne oblasti, izdaje dovoljenja, certifikate in tako naprej, brez jasnih rokov, kdaj bi to moralo biti dejansko izpolnjeno. To pomeni, da projekt s časoma izgubi zagon in nekako razvodeni. Roki za odobritev projektov morajo biti jasni. Prav tako pa moramo premagati administrativne ovire. Naprimer, zahtevki dlje časa ležijo v predalu, preden so potrjeni. Potrebujemo nov pristop. Zavedati pa se moramo tudi težav, ki jih bi morali premagati pri čezmejnih postopkih. Naprimer, ko je treba izdati dovoljenje v eni državi članici, To ni problem, ampak če želimo imeti sistem vse na enem mestu za celotno Evropsko unijo, potem bo treba nekaj prilagoditi. Želimo si imeti sistem vse na enem mestu, vključno za čezmejne projekte, zato da ne bo prišlo do zmešnjave. Seveda pa moramo upoštevati tudi načelo subsidijarnosti, Najpomembneje pa je, da v to vključimo tudi ljudi. Ljudje morajo imeti občutek, da so vključeni v projekte. To je zelo pomembno. Če združenja, civilna družba preglejujejo naše projekte, potem morajo imeti vpliv, da te projekte tudi ustavijo. Ljudje na lokalni ravni, ki so vključeni v to, morajo biti vključeni v samo bistvo projekta. Zato, da bodo že na začetku imeli na voljo vse tehnične podatke, da lahko pripravijo mnenja, sodbe in tako naprej v zvezi s projekti. V zadnjih letih smo dosegli veliko napredka na tem področju. Ljudje v Evropi niso potisnjeni na stran v zvezi s temi projekti, ampak storiti moramo še več. Upoštevati moramo določena merila pri pripravi zakonodaje, zato da upoštevamo tudi mnenja civilne družbe. Storiti pa moramo še več. Financiranje. V poročilu sem zapisal, da bo financiranje na začetku zasebno, zasebne strani, torej potrošniki bodo plačali, vendar upoštevati je treba tudi drugo možnost. V mnogih primerjih bodo pomembni projekti, projekti, ki bodo pomembni iz gospodarskega vidika, takšni, da bo obstajal interes za to, da bi zagotovili tudi finančni doprinos na evropski ali nacionalni ravni. Ogledati si moramo tudi financiranje za čezmejne projekte, kdo bo plačal v teh primerjih in kako bodo sredstva dodeljena. V teh primerjih je zelo pomembno, da ob problemi, problemih s financiranjem upoštevamo tudi glavne igravce na energetskem sektorju. Oni si želijo regulativni okvir za to, da zagotovimo ustrezno financiranje za energetske projekte. Spremembe se bodo dogajale, to bodo tudi nepredvidene spremembe v zakonodaji in to moramo upoštevati. Vsekakor lahko to zelo škodi akterjem na trgu, zato je to eden od problemov, ki jih moramo rešiti. Imamo torej finančne probleme in tudi probleme v smislu nepredvidenih sprememb zakonodaje. To je moje poročilo torej, kot poročevalec se že veselim vaših predlogov, izboljšav in predlogov sprememb. povedati pa še želim, da sem sodeloval z poročevalci v senci iz drugih političnih skupin. Delo je bilo trdo, zelo veliko truda smo uložili v to, vendar mislim, da smo dobro sodelovali in dosegli dobre rezultate. Veselim se že nadaljevanja dela in dobrih rezultatov. Hvala. Hvala lepa. Nekoliko moramo paziti na čas, zato bi bil hvaležen, če bi se pri svojih javnanjih nekoliko omenili časovno. Tako da bom sprožil tudi uro. Imamo še seznam od zadnjič, torej najprej bodo spregovorili tisti, ki so se javili že zadnjič, potem pa poročevalci v senci, tako smo jim obljubili. Kolarska Bobinska je prva, prosim. Dziękuję bardzo. Nawet nie przypuszczałam, że. Ale lepa. Sploh nisem pričakovala, da se boste še spomnili seznama govornikov iz prejšnje razprave. Eden od vidikov, ki bi ga morali upoštevati v tem poročilu, In ta vidik je poročevalec tudi omenil in tudi drugi poročevalci v senci ga bodo omenili, namreč merila za izbiro projektov. Na tem področju moramo še narediti več. Pozornost moramo nameniti temu, da vsak projekt, ki ga bomo izvedli ali izvajali, izpolni vsaj dve merili. Veliko projektov je, kjer je izpolnjeno eno merilo. Zato moramo izbirati tiste projekte, ki izpolnjujejo dve ali tri merila. Naprimer, pozorni bi morali biti tudi na definicijo evropskega projekta. Komisar je denimo povedal, da je Severni tok evropski projekt, vendar ne potrebuje evropskih finančnih sredstev. Pojavi se vprašanje, dokolikšne mere gre za evropski projekt komisar je, po mojem mnenju, želel povedati, da nam daje neke vrste varno oskrbo z energijo. Ampak mislim, da bi morali narediti še več na področju definicije evropskega projekta. Posvetiti se moramo tudi financiranju. Mislim, da tukaj ne bi smeli ustvarjati novih instrumentov, kajti uvajanje novih instrumentov zahteva čas, ocenjevanje ter poskušanje. Takšni procesi zahtevajo torej svoj čas. Na projektih infrastrukture pa moramo začeti delati takoj, zato mislim, da bi morali izkoristiti tiste instrumente, ki jih že imamo na voljo, naprimer kohezijski sklad. ko govorimo o vseevropskih omrežjih, običajno pomislimo tudi na razvoj ali pripravo novih povezav in novih poti. To je sicer res pomembno, ampak če naj bi nov evropski sistem bil skupen in koheziven, potem bi morali razmisliti tudi o tistih delih vseevropskega omrežja, ki so na koncu servisnega življenja in potem ne bodo več delovali. In ne bodo del vse evropskega omrežja. Mislim, da je dobro, da razmišljamo o projektih v Severnem morju in da ne pozabljamo na jug in Severno Afriko, vendar v mislih moramo imeti tudi tiste države, kjer električno omrežje, naprimer, in omrežje nasploh niso razvita do ustrezne ravni. V Evropi veliko takšnih povezav manjka. Hvala. Kolege Vidal Fadras. Vidal Fadras. Gracias, señor presidente. Eh, sin duda alguna estamos ante un informe. Hvala lepa, gospod predsednik. Številni menijo, da je to zelo pomembno poročilo. Komisija, parlament in evropske institucije v splošnem se sedaj lotevajo dela, ki bo trajalo desetletja, zato ker poskušajo pripraviti en evropski energetski trg, ki bo tudi učinkovit. Tako bomo izboljšali konkurenčnost ter kakovo življenja za naše prebivalce. Pripravili smo že veliko zakonodaje in naši cilji so bili zelo ambiciozni. Poročilo, ki ga obravnavamo danes, naj bi zapolnilo vrzel brez izvedbe teh predlogov bo vse drugo brezpredmetno. Zakaj? Sprejemamo številne energetske svežnje in sprejemamo lahko ogromno načrtov za to, da bi izboljšali učinkovitost energetskega trga. Ampak, če ne bomo imeli infrastrukturne osnove, na kateri bi ta trg lahko sploh deloval, bodo vse samo prazne besede. Danes se lotevamo ključnega dela, če želimo zagotoviti evropsko, evropski enotni energetski trg. Zaenkrat smo opravili dobro delo, všeč mi je bila predstavitev poročevalca in cenim tudi njegovo odkrito pripravljenost za to, da sodeluje z nami vsemi. Izrazil je predvsem pripravljenost na sodelovanje s poročevalci v senci. Gospod predsednik, komisija nam je poslala dokument, ki je lahko dobro izhodišče. To vedno ne drži. Včasih od komisije dobimo dokument, ki ni čisto v skladu s našimi željami. Vendar tokrat je bilo drugače. Komisija nam je predložila predlog, ki je točen, da ga parlament in svet lahko podpreta, mislim, da vključuje vse elemente, ki jih potrebujemo za to, da opravimo dobro delo. Specifična vprašanja. Poročevalec je omenjal upravne postopke, naprimer podeljevanje, dodeljevanje dovoljen in tako naprej. Mislim, da je to pomembno predvsem takrat, ko so vključeni čezmejni projekti. Projekti, ki vključujejo več držav članic. Naše delo poteka iz središča in poskušamo poenostaviti postopke. Slišali pa smo, da delo ni Preprosto, kajti upoštevati moramo načelo subsidijarnosti. Vseeno pa imamo na voljo instrumente, s katerimi lahko dosežemo napredek. Zato mislim, da bi te instrumente tudi morali izkoristiti in še enkrat opozoriti na to, da ti instrumenti dejansko obstajajo. Pojavile se bodo težave, kajti iz vidika vlagateljev določeni projekti ne bodo privlačni. V tem primeru moramo poskusiti storiti naslednje. Spodbudo moramo zagotoviti na ravni vlad, naprimer z določanjem cen. Poskrbeti moramo, da ne bo ovir za vlagatelje, ki bi na začetku sicer želeli uložiti sredstva v infrastrukturo. Mi moramo poskrbeti, da ne bo ovir v smislu tarif, ki jih določajo vlade ali Evropa energetske cene, cene energije ne smejo biti niže od proizvodnih stroškov. To je jasno. Mislim, da se s tem strinjamo vsi. Če je projekt finančno atraktiven, mislim, da ga ne smemo pokvariti z zakonodajo, ki bi lahko spodkopala njegovo privlačnost na ekonomski ravni predpogoj za dobro politiko na področju infrastrukture je popolno izvajanje zakonodaje, ki smo jo že sprejeli. Naprimer, tretji svežen za notranji energetski trg in seveda tudi zagotavljanje varne oskrbe s plinom. Te določbe moramo v celoti izvajati, kajti to bo ključni del politike za energetsko infrastrukturo. Komisija mora tukaj opraviti veliko dela in poskrbeti, da bodo države članice izvajale že sprejeto zakonodajo. Če bo prišlo do zamud, potem lahko komisija uporabi pravne instrumente, ki jih ima na voljo. Gospod predsednik. Nobenega dvoma ni, da bomo na koncu imeli infrastrukturo, ki bo zelo pomembna za nas. Pomembna bo za oskrbo z energijo, za varno oskrbo z energijo, pomembna pa bo tudi pri boju proti podnebnim spremembam. Od časa do časa bomo potrebovali tudi javna sredstva, če naprimer projekti ne bodo dovolj privlačni na zasebnem, v zasebnem sektorju. Mislim, da lahko prevzamemo dva pristopa. Že na začetku lahko pripravimo seznam, naprimer, ali pa pripravimo najprej prednostne naloge, potem pa seznam. Mislim, da se poročevalec z mano strinja. In sam bi si želel, da bi na začetku pripravili niz meril, s katerimi se strinjamo vsi. Naprimer, najprej bi poskusili izničiti tako imenovane energetske otoke če je ena država članica, na primer, preveč odvisna od samo enega dobavitelja in preveč odvisna od samo ene vrste infrastrukture, potem bi to prav gotovo lahko bilo eno od meril. Po drugi strani pa imamo tudi merila, ki spodbujajo regionalno sodelovanje. To so merila, ki so zelo pomembna. Takrat, ko bomo govorili o infrastrukturi, bomo lahko se sklicevali na ta merila. Če bi torej najprej imeli merila, bi lažje oblikovali seznam prednostnih nalog. Gospod predsednik, mislim, da nas čaka veliko dela. Začeli smo dobro. gospod Sosa Wagner, lahko računa name za plodno sodelovanje, zato da bomo uspešno izpolnili delo. Hvala. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, vsak bo tudi videl, koliko časa govori. Če nam ne bo uspelo se nekoliko omejiti, potem ne bodo vsi dobili priložnosti spregovoriti. Dve minuti predlagam. Naslednji je kolega Karinš. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se s prejšnjimi govorniki. Podrobno in pozorno sem prebral delovni dokument poročevalca. Želim pa se posvetiti samo enemu vprašanju. To je omenjal tudi gospod Vidal Quadras. Če želimo zgraditi infrastrukturo, mislim, da je to nemogoče. Mislim, da je nemogoče imeti notranji trg za energijo, če ne bomo imeli ustrezne infrastrukture. To je tudi pomembno za evropske potrošnike. Problem je, da so nekateri projekti komercialno zanimivi, drugi pa ne bodo tako zanimivi, če ne bomo rešili določenih upravnih problemov projekti, ki niso komercialno zanimivi, so takšni, da bomo morali zagotoviti javna sredstva. Problem je, kateri projekti bodo dobili javna sredstva, kateri bomo sofinancirali mi in kateri bodo zunaj tega okvira. Pri nekaterih projektih bodo prav gotovo ljudje želeli vedeti, kdaj bomo zagotovili javno financiranje mislim, da ne želimo projektov secirati na majhne kose. Na šesti strani, naprimer, poročevalec piše, če se želimo izogniti temu, da bo omejeno število sredstev razdeljeno na preveliko število projektov, predlaga vzpostavitev ustrezne metodologije za določanje, katere projekti bodo deležni financiranja. Mislim, da je to ustrezen pristop. Ne da bi imeli seznam projektov, ampak da bi imeli jasna merila in metodologijo, kateri projekti so v evropskem interesu. To mora biti jasno. Vsekakor bo to velik izziv, ampak mislim, da moramo ta cilj doseči. Hvala. Hvala lepa, kolegica Riera Madurel. Hvala lepa, gospod predsednik. Čestitati želim poročevalcu za njegovo delo. Povedati želim tudi, da se v bistvu strinjam z njegovim pristopom, vseeno pa želim predložiti nekaj svojih zamisli. Gospod Vidal Quadras je naprimer povedal, da moramo rešiti te energetske otoke. Rekel je, da je to zelo pomembno in v poročilu moramo povdariti, da je Evropska unija zavezana k temu, da bi zagotovili desetodstotno zmogljivost za medsebojne povezave, kako je bilo določeno na svetu v Barceloni. Ustrajati moramo pri izpolnitvi tega cilja, kakor ustrajamo pri 20 odstotnih ciljih do leta 2020. Jasno je, da razvoj infrastrukture v evropskem interesu ne more biti odvisen samo od dobre volje držav članic. Na, pri tem moramo ustrajati. Prav tako pa ne more temeljiti niti izključno na komercialnih merilih. Desetletni načrti držav članic so sicer korisni, ampak junija lani smo imeli prvi primer tega. Opazili smo, da pomanjka da obstaja pomankanje koordinacije, pomankanje skupnega pristopa in pomankanje evropske vizije. Tega ne bom več povdarjala, mislim, da so to kolegice in kolegi jasno že opredelili. Financiranje. Financiranje infrastrukture mora temeljiti na tržnih načelih. Tukaj se strinja s poročevalcem. Komisija je 6000 milijonov evrov določila kot količino, ki jo potrebujemo. To je količina denarja, ki je trg sam ne bo mogel zagotoviti. Sloh, če imamo stabilen trg, kakor je povedal poročevalec, zato moramo zagotoviti več sredstev v proračunu skupnosti za razvoj tiste infrastrukture, ki je v evropskem, evropskem interesu, ampak še vedno potrebuje naše financiranje. Na koncu želim nakratko omeniti še potrošnike. Pogosto slišimo, da ni mogoče vlagati v infrastrukturo, ker bi to pomenilo više cene energije. Vsi pa vemo, da so stroški infrastrukture minimalni del energetskih stroškov. V moje državi, naprimer, to znaša manj kot 10 odstotkov cene plina. Zavedamo pa se tudi, da več infrastrukture, kot imamo, več povezav bomo imeli, bolj integriran bo tudi trg in zato bomo tudi bolj konkurenčni. To bo seveda pomenilo tudi bolj poštene cene. Če bomo imeli več infrastrukture, torej bomo imeli več koristi tudi za potrošnike. Gospod predsednik, še enkrat želim ponoviti svojo zavezo k temu, da sodelujem s poročevalcem in da bom delala tudi na tem dokumentu. Naj vas obvestim še deset javljanj besedi pred deseto uro pa bi morali obravnavati še eno poročilo. Naslednji kolega Žado. Merci, monsieur le président. Hvala. werden nicht mehr alle Kollegen drankommen. Torej, vsi ne boste dobili priložnosti, če bo šlo tako naprej. Kolega Valjan, kolegica, prosim. Harry. Hvala lepa, se bom potrudila, da bom čim bolje drnata, čeprav sem poročevalka v senci za liberalce. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za zelo dober delovni dokument. Prav tako pa moram povedati, da mi je všeč ambiciozen pro, svežen komisije, za energetsko politiko, to je zelo pozitiven korak. Nekaj pripomb. Ko govorimo o naložbah v infrastrukturo in o načrtih, potem mislim, da moramo imeti v očeh predvsem leto 2050. Zato spodbujam Evropsko komisijo, da zagotovi usklajenost med načrtom za 2050, ki bo predstavljen čez nekaj mesecev, in našimi cilji za leto 2020. Povedati želim tudi, da smo v času gospodarske krize in potrebujemo celotno mešanico energentov, zato ne smemo dopustiti, da določeni viri energije moralno ne bi bili sprejemljivi. Kar zadeva obseg projektov namesto da zelo velike količine denarja vlagamo v velike projekte, mislim, da bi se morali posvetiti manjšim in bolj učinkovitim projektom, ki bi dejansko lahko nekaj spremenili in zagotovili dodano vrednost na kratek rok. Prav tako se strinjam z drugimi, da potrebujemo jasna merila in jasno hierarhijo med projekti, ki jih preučujemo. Kar zadeva financiranje pozdravljam pristop Komisije za financiranje na tržni osnovi. Mislim pa, da moramo izkoristiti nove finančne instrumente, prav tako pa bi morali razmisliti o možnosti euroobveznic in partnerstvu z Evropsko investicijsko banko, zato da nam pomaga pri projektih za infrastrukturo. Še nekaj. Strenjam se z drugimi govorniki. Za nas je zelo pomembno, da bi imeli več ambicij v zvezi z postopki za dodeljevanje dovoljen in sistem vse na enem mestu za čezmene projekte. Tukaj se bomo stavili in nadaljevali do drugič. Hvala. Kolega Šimanski. Kolega Šimanski. Čekuje bardzo. Ja. Hvala lepa. Poskušal sem prebrati to sporočilo, še enkrat, glede na sklepe sveta 4. februarja in jasno lahko vidimo, da bi lahko podali nekatere pripombe. Razvoj omrežja ne more biti povezan samo z razvojem obnovljivih virov energije. To mora imeti opravka tudi z nacionalnimi omrežji, tako da lahko uporabimo tudi interne vire. Tudi skupni trg mora biti bolj učinkovit na več področjih v Evropski uniji. Tako da moramo imeti kar nekaj kriterijev za razvoj. Čez nacionalni konektori sami po sebi ne bodo zagotovili boljše izvajanje skupnega trga ali večjo varnost oskrbe. Vse to mora iti z roko v roki z razvojem nacionalnih omrežij. Seveda pa je potrebno izbrati prave prednostne naloge, ki so v evropskem interesu. Prepričan sem, da bo trg lahko te investicije nekako uporabljal, vendar pa potem bomo morali subvencionirati z evropskim, z evropskim sredstvi samo tiste projekte, ki bodo izpolnjevali določene kriterije morda bo to imelo opravka z obnovljivimi viri energije, vendar pa ima lahko to opravka tudi z energetsko varnostjo. In tukaj potrebujemo diverzifikacijo, ne samo za tranzit, temveč tudi pri virih. In tukaj mislim, da je tisti element, ki zahteva veliko pozornosti, povezava med severom in jugom. Od polskih plinskih terminalov do hrvaških, naprimer brez tega ne bomo dobili najboljših rešitev na trgu. Ne bomo imeli praktičnih rešitev in skupni trg na področju plina ne bo operabilen. Prav tako pa mislim, da bi na nekaterih drugih področjih morali si ogledati tudi druge vidike, ne samo okoljske. Poglejmo si jedrsko področje. Če bi imeli takšen pristop kot zdaj, že pred leti, potem jedrske energije sploh ne bi več bilo. Mislim, da ta del naše energetske mešanice ne potrebuje subvencij. Gotovo ne, vendar pa bomo potrebovali pravi, pravi, pravni okvir, tako da ne bo preveč birokracije in administrativnih blokad. Tega si industrija od nas želi ne mislimo vedno samo o pretoku denarja, pa razmislimo tudi o tem, kako bi ne ovirali z ustrezno zakonodajo. Hvala lepa. Kolega Balčitis. To je pač, eh, germa spremenike. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil poročevalcu za dober dokument. Upam, da bo v prihodnje veliko bolj koristen, kot so bile prejšnje politike Evropske unije, kar se čez evropskih omrežij tiče, ti niso prinesli pravih rezultatov. Vse skupaj je bilo preveč razdrobljeno in ne fleksibilno. Glavni dokumenti so vsebovali preveč podrobnosti. Seveda mora biti načrtovanje za prihodnost jasno in komisija bi morala nadzorovati izvajanje posameznih projektov. mislim, da so predlogi glede energetskih otokov pravi in glede razvoja infrastrukture, kajti to mora biti evropski in ne samo nacionalni interes. Prav tako mislim, da je pomembno izpostaviti še nekaj. In sicer to, da so obnovljivi viri tudi pomembni v prihodnosti. Komisija mora izračunati stroške jedrske energije, ki se danes uporablja, ne samo stroški uporabe in izgradnje novih elektrarn, temveč tudi za odpadke za desetine, stotine let. In potem bi se morda lahko zgodilo, da bi obnovljivi viri bili bolj spremljivi. Mislim, da bo to nekaj novega pri razvoju naše energetske politike. Hvala lepa. Mih, kolega Marčin, Marčin Dziękuję. Hvala lepa. Naslednji, prosim. Zgadzam się z moim przedmówcą, e, z panem. Najlepsza hvala, veselo, ki se strinjam s prejšnjim govornikom. E, hvala lepa. Strinjam se s prejšnjim govornikom, da je dokument komisije tak, da primankuje širšega pristopa k koridorju glede naravnega plina v naslednjih letih, bo to še prav posebno pomembno. Kar se sveta tiče, v sklepih imamo zapisano, da ne smemo diskriminirati proti nobenemu viru. In tukaj bi želel izpostaviti še prav posebno uporabo konvencionalnega in nekonvencionalnega plina ne smemo diskriminirati, kot je dal že gospod Šimanski, kajti Evropa bi lahko te vire plina v prihodnosti še izkoristila. 65 mm, milijard kubičnih metrov se ekstrahira v ZDA, na to je potrebno pomisliti. Tudi na polskem imamo zelo veliko rezerv. To je dolga perspektiva, vendar pa vredno je delovati na tem. Gospod Tikal. Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite mi, da se tudi sama zahvalim poročevalcu za pripravljeno poročilo. Menim, da je ta razprava o prihodnosti evropske energetske politike razprava, ki bi morala upoštevati eh, klauzulo o solidarnosti, ki je povezana z Lizbonsko pogodbo. Če se neka država sooči z energetsko krizo, potem bi morale druge države članice tej državi nuditi svojo pomoč. Energija bi morala biti dostopna tudi vsem evropskim državljanom. 30 odstotkov prihodkov družine oziroma gospodinstva se eh, uporabljajo za plačevanje eh, računov za energijo. Zato je zelo pomembno, da ostane energija dostopna vsem eh, državljanom. Kar pa zadeva solidarnostno klauzulo, tu pa moramo govoriti o potrebi po medsebojnih povezavah med državami članicami in inteligentnih omrežjih. 200 milijard evrov je potrebno za zagotovitev tega in zato moramo najti primerne finančne instrumente. Ravno tako menim, da moramo prednost dati energetski učinkovitosti stavb in tudi e, uporabi obnovljivih virov energije. Tudi jedrska energija mora igrati svojo vlogo tukaj. Sedaj pa električna vozila. E, menim, da je pomembno, da uporabljamo obnovljive vire energije tudi na lokalni in eh, regionalni ravni te vire moramo integrirati v inteligentna omrežja. Za zaključek. Podeželje ima posebne potrebe, kar zadeva energijo in mislim, da bi ravno uh, podeželska območja lahko v večji meri uh, uporabljala eh, obnovljive vire energije in bi morala biti tudi povezana z inteligentnimi evropskimi omrežjami. Sedaj potekajo razprave o novem finančnem okviru in bodočih finančnih eh, perspektivah in zato je to pravi trenutek, da zagotovimo, da bo energetska učinkovitost upoštevana v teh razpravah in ravno tako moramo pa, eh, paziti na eh, potrebe, ki jih imajo Eh, eh, ruralna območja. Eh, imam tudi vprašanje za predstavnika komisije. Predviden je svežen, ki govori o vlaganjih za naslednjih deset let. Kakšno je stanje v zvezi s temi vlaganji sedaj? Kolegica Hol. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila poročevalcu za njegove vodne besede. Naj pa omenim tri točke. Najprej poročevalec je omenil pametna mesta in pomen energetske učinkovitosti in tudi gospod Tika vse tega pravkar dotaknila. Zdi pa se mi pomembno, da ko razpravljamo o potrebah po infrastrukturi, da upoštevamo učinke ukrepov energetske učinkovitosti, ko vrednotimo učinke po celotni EU. In imamo eno od študij, ki kaže, da je glede energetske učinkovitosti tukaj možno prihraniti za 15 projektov na buka. To je potrebno upoštevati. Potem pa nekatere pripombe glede hierarhije in kriterijev. To je zelo zanimivo. To je omenila vrsta ljudi. Mislim, da bi glede na to, da moramo določiti prednostne naloge in da ne smemo imeti energetskih otokov, dobro vključiti med te kriterije tudi razmislek o raztočem pomenu električne energije. Morda bi poročevalec lahko vključil tudi to. Električna energija bo prednostna v prihodnje v primerjavi z drugimi oblikami goriva, to je seveda vprašanje. In potem še nekaj.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 To je podobno situaciji, kot če bi odvetniku naročili naj zgradi avto. Mislim, da se projekta oziroma teme lotevamo z napačne strani. Komisija tukaj išče lažjo pot. Odvetnik, po moje, ne more optimalno oblikovati evropskih omrežji. Mislim, da bi se zadeve morali ločiti drugače. Najprej bi morali ugotoviti, kakšen je skupni evropski projekt, kakšna je skupna evropska zasnova, šele potem bi morali razpravljati o tem, kakšnim pravnim obremenitvam bi se morali izogniti v zvezi z zakonodajo v posameznih državah članicah. Zato vam želim vse najboljše v vaših prizadevanjih. Vseeno pa mislim, da optimalnih načrtov ne bo in kakor prejšnjo prizadevanje se bo tudi to končalo. Klavrno. Strinjam se z gospodom Bobinsko in z gospodom Kvadrasom, da imamo zakonodaje dovolj. Potrebujemo specifične projekte. Hvala. Kolega Šači Markakis, potem pa komisija, potem pa še eno točko na dnevnem redu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es geht auch sehr schnell. Ich möchte zunächst mal zur Finanzierung. Gospod predsednik, vse gre zelo hitro, rad bi spregovoril o financiranju. Kolegi so za Wagnerju. Sem hvaležen za inovativne elemente, ki so bili že omenjeni, naprimer glede jamstev iz strukturnih skladov, da bi tako torej povzročili tudi to, da bi vse skupaj pospešili tudi prek EIB. Vse skupaj moramo prilagoditi. Odločilno pa je tudi, da bomo imeli obveznice, ki so povezane s projekti, s temi projekti, ki bodo kadarkoli tudi prinesli dobiček. Veliko govorimo tudi o interkonektorjih. Nekoliko pa mi manjka področje shranjevanja. Ne bomo mogli uresničiti vseh teorij glede 2020, če ne bomo imeli boljših skladiščnih kapacitet. Tudi na energetskih otokih moramo izboljšati infrastrukturo in to bo torej povdarek. Zato se moramo tega hitro lotiti in uporabiti te inovativne finančne instrumente. Hvala lepa, gospod predsednik. Ganz kurz noch, Frau Kollegin. Čisto na kratko še kolegica Carvalho. Eh, um- Hvala lepa, gospod predsednik. Também essencial uma coordenação com o relatório do orçamento. Bolj pomembno je, da torej pripravimo skupaj s poročalcem tudi prihodni proračun. Nekateri kolegi so že dejali, da imamo kompleksno zakonodajo, sedaj pa moramo si ogledati, katere konkretne projekte imamo, še prav posebno pri električnem omrežju, pri plinovodih in pri shranjevanju energije. Prez tega bomo težko dosegli cilj za obnovljive vire energije. Kvarjati se moramo z energetskimi otoki, pa tudi z resničnimi otoki. In še prav posebno z najbolj perifernimi območji, ki so v zelo specifičnem težavnem položaju, kar se dostopa do energetskega mreža tiče. Tudi tukaj moramo torej izboljšati infrastrukturo za prave otoke. Sedaj pa na kratko dobi beseda, besedo še komisija. Ali želite besedo? Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem poslancem v odboru za njihove prispevke o tej pomembni razpravi glede prihodne energetske infrastrukture. Najprej tudi čestitke poročevalcu, kaj ti mislim, da je v svojem dokumentu omenil sapor, eh, vse teme, ki so pomembne in seveda se zavedamo, da moramo nameniti pozornost vsem ciljem za leto 2020, tudi energetske učinkovitosti, prav tako pa tudi izvajanju notranjega skupnega energetskega trga in vzpostavitev operaterjev za prenos znotraj Evropske unije. To so torej ključne teme za razvoj prave evropske energetske infrastrukturne politike, ki si jo vsi želimo. Mislim, da se s tem vsi v odboru strinjajo. Štiri vprašanja pa so zelo pomembna za nas. Najprej, in eh, to ste zelo dobro izpostavili, je pomembno to, da imamo seznam dobrih kriterijev za izbor projektov. In tukaj mislim, da bo vaš prispevek ključen hierarhija kriterijev bi bila zelo koristna za nas, da bi potem lahko izbrali najbolj evropske projekte. Prav tako ste spostavili potrebo, da vključujemo prebivalstvo in da pospešimo odobravanje torej, in eh, izvajanje projektov. Daljši kot bodo postopki, draže bo do povezave. In zato moramo najti boljši način za dovoljnice in za odobritev in za financiranje. Potem pa, kar se tiče nekaterih drugih področji, kot je dejalo veliko poslancev, bo verjetno potrebno storiti še več, naprimer, kar se varnosti oskrbe tiče, ko bomo resnično skušali zagotoviti popolno integracijo na trgu s temi vprašanji bi se rad odzval na vaše prispevke, ki so bili zelo koristni. In še dve pripombi. Zabeležili smo si vprašanje glede načina in to je nekaj, kar ni neposredno povezano s tem in potem o notranjih virih glede nekonvencionalnega plina. Mislim, da je to perspektiva prek 2020 in zato torej ni potrebno se o, te, o tem pogovarjati sedaj, vendar pa moramo seveda vedno misliti tudi na naše notranje vire, ker je to tisto, kar imamo in jih moramo kar najbolje izkoristiti, če je to možno. Hvala lepa za vse vaše prispevke. Veselimo pa se nadaljnih razprav. Hvala lepa. So, Hvala lepa. In sedaj prosim za to, da zaključimo to točko. Sedaj bomo poskušali zelo hitro glasovati, potem pa bomo obravnavali točko, ki bi morala priti sedaj. Tako da bomo potem pripravljeni tudi še za predstavitev. Imate vsi glasovane kartice? Ne? Da? Nam bo uspelo? Klappt hier nicht? Das mache ich besser, ne? Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Poštovane kolegice in kolegi, upam, da ste vsi pripravljeni. Me sploh slišite ali se vsi zabavamo? Gospod in gospodje, bi lahko začeli z glasovanjem. Prav. Prva točka je točka 5, gre za spremembo uredbe o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij glede njenega trajanja. Tukaj imamo samo eno glasovanje, to je že kar končno glasovanje. Kdo je za? Bomo kar elektronsko. Glasujemo. Ne deluje. Čudovito, ne deluje. Alessandra, jo, vas ključ sem zunik. Čaj? The vote is open. Glasujemo. It works or not? Ja, deluje ali ne? Ne. Prav. Bomo kar z dvigom rok. Kdo je za? Prosim, dvignite roko. Kdo je za? Sedaj deluje? Was denn jetzt? Ja, 41 für. 41 der. 41 za. Konec glasovanja, pravi gospod predsednik. In še plus eh, gospa Merkis, torej soglasno smo sprejeli. Sedaj pa naslednje poročilo, to je poročilo gospoda Beleta. Kdo je za kompromisni predlog 1? Dvig rok proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog predlog 7 za, proti vzdržani sprejeto. 46 odpade, kompromisni predlog 8 za, proti vzdržani sprejeto. 18 brezpredmeten, kompromisni predlog 9 za, proti vzdržani sprejeto. 7 za, proti vzdržani sprejeto. Prehajamo na kompromisni predlog 3 za, proti vzdržani sprejeto. Vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 11 in sicer z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za z ustnim predlogom spremembe? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Brezpredmeten, brezpredmeten. 15 za, proti, vzdržani sprejeto. 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 16 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za. Sem kaj pozabil? 20 je brezpredmeten. 4. Kompromisni predlog 4 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Brezpredmeten, brezpredmeten in tako naprej. Tako da prehajamo na 44 dva dela. Z ustnim predlogom sem imel prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani sprejeto. 35. Ne. 32 za, proti, vzdržani sprejeto. 35 za, proti, vzdržani sprejeto. 36 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tudi o 37. moramo glasovati, torej se vračamo na predlog svojim besedem 37. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani sprejeto. Končno glasovanje, glasujemo. Ne deluje. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Čestitke vsem, tako da smo zaključili glasovanje. Sedaj pa naslednja točka. Čestitam seveda vsem, ki so pripravljali poročili. Sedaj pa prehajamo, prosim, mir, prosim za mir. Prehajamo na naslednjo točko, gre za točko 4, izvedeni finančni instrumenti, glavne nasprotne stranke in registri trgovanja. No, we've no, done the village verstanden. Ja, Hä? Ja, ja. was, was? Liebe Kolleginnen und Kollegen. Spoštovane kolegice in kolegi, žal mi je, malo moramo pohiteti. Torej, dajem besedo poročevalcu Kalfinu, samo njemu. Se s tem strinjate? Prosim. Ostali pa prosim, če ste tiho. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Ta osnutek uredbe o nadzoru nad izvedenimi finančnimi instrumenti in nad nereguliranim trgom je zaveza, ki jo je Evropska unija prevzela na sestanku skupine G20. Takrat so se udeleženci tega sestanka odločili za eh, boljšo regulativo nad finančnimi trgi, zato da bi zagotovili več transparentnosti in manj tvegan na tem trgu. Ta uredba že velja v ZDA, to je rezultat tega dogovora, v Evropski uniji pa je komisija izvedla kar precej široka posvetovanja tudi z javnostjo in sedaj je pred nami rezultat in eh, osnutek te uredbe sedaj pred parlamentom. Zakaj je vključen tudi naš odbor? zato da povemo svoje stališče v razpravi o teh vprašanjih. Dejstva so naslednja. Ko govorimo o izvedenih finančnih instrumentih, moramo vedeti, da teh finančnih instrumentov ne uporabljajo samo finančne institucije, ampak tudi nefinančna podjetja. Naš odbor in predsednik našega odbora mora dati svoje mnenje. Tukaj je kar precej vprašanj ki se nanašajo na podjetja, ki delujejo sicer na področju tr eh, trgovine z blagom, z surovinami in ta podjetja uporabljajo te izvedene finančne instrumente za eh, hitrejše poslovanje. V tem primeru eh, so finančni instrumenti povezani z različnim blagom. Velika podjetja tudi uporabljajo te eh, instrumente zato, da zmanjšajo svoja finančna tveganja oziroma da zavarujejo svoja finančna tveganja, ki se pojavljajo pri njihovem poslovanju. Ne glede na to, zakaj za se uporabljajo finančni, eh, izvedeni finančni instrumenti, ali za eh, trgovanje na finančnem trgu ali na trgu eh, blaga. Torej, nobenem primeru ne moremo reči, da so to samo spekulativni instrumenti. Ampak veliko krat jih uporabljajo podjetja nepovezano z sredstvi. In nasplošno lahko rečemo, da ti izvedeni finančni instrumenti ne ustvarjajo sistemskega tveganja predlagam, da se osredotočamo točno na dejavnosti nefinančnih podjetij in potrošnikov. Včeraj smo imeli zelo zanimiv hearing v skupini socialistov. Prisotni so bili eh, predstavniki eh, industrije, eh, energetike in potrošnikov in imeli so zelo zanimiva mnenja o osnutku te uredbe. Po mojem prinaša ta uredba več transparentnosti in zmanjšuje tveganja. Vendar pa moramo, kot sem rekel, govoriti o nefinančnih podjetjih in zato moramo najti pravo ravnotežje med pretirano regulativo in dobro regulativo, tako da bodo ta podjetja vseeno lahko imela dostop do fi takšnih finančnih instrumentov, ki eh, zmanjšujejo tveganja, s katerimi se ta podjetja srečujejo v svojem običajnem poslovanju če si potem beremo to uredbo z vedika našega odbora, vidimo, da gre točno za to vprašanje. Mi moramo zagotoviti pravo ravnotežje, da bomo zagotovili transparentnost, istočasno pa, da bomo dali tudi priložnost manjšim podjetjem, eh, da bodo imela dostop do izvedenih finančnih instrumentov. Več predlogov je tukaj. Eh, rok za razprave je sedaj podaljšan, kar pomeni, da bomo imeli nekoliko več časa za pregled tega osnutka, preden bomo potem dali e, svoja mnenja in svoje predloge pristojnemu odboru, ki je Ekon. Naj omenim svoje predloge sprememb. E, to so predlogi sprememb, katerih je e, namen je z, e, zagotoviti jasnejše postopke, jasnejše definicije, zagotoviti nadzor transparentnejši in predvidljivejši za podjetja. Poleg tega je namen teh predlogov sprememb tudi izogniti se tako imenovanim clearing šokom, se pravi takrat, ko morajo eh, majhna podjetja iti v kliriške eh, hiše, to pa je zelo drago in zato moramo to olajšati za ta podjetja, zato da, ne, da jih ne izrinemo iz trga in da jim olajšamo uporabo izvedenih finančnih instrumentov. Potem je pa še en predlog spremembe, ki se nanaša na poenostavitev postopkov zlasti za eh, nefinančna podjetja. In za ta podjetja bi pretirana regulativa pomenila več stroškov in na koncu bi to pomenilo tudi više cene za potrošnika. To je splošna logika mojih eh, predlogov sprememb. Veselim se že razprave, veselim se že vaših prispevkov. Stvar izgleda zelo tehnično, vendar pa eh, je vse eno to področje, ki vpliva na cene občutljivega blaga. Po drugi strani pa ta zakonodaja omogoča tudi potrošnikom, da lažje spremljajo, kaj se dogaja na trgu, da je konkurenca večja in da so posledično cene nižje. Ta uredba daje tudi več možnosti regulatorjem, vključno z novim nadzornim organom. Ta Evropski nadzorni organ bo tako lahko bolje spremljal tveganja, ki obstajajo na eh, finančnem trgu in seveda to moramo podpreti. Hvala lepa, gospod Kalfin, za ta natančni ovod. Sedaj pa kolegi, gospod Benson je prvi. You, for, for doing... Najlepša hvala. Čestitam poročevalcu za odlično opravljeno delo. Pozdravljam predlog uredbe komisije, kajti eh, potreba je jasna, da reguliramo eh, področje delovanja eh, za tiste finančne institucije, ki so povzročile finančno krizo. Zelo pomembno je priznati, da ista zdravila ne bodo veljala za vse industrije, za vse sektorje, kajti Eh, sektori so različni in uporabljajo izvedene finančne instrumente za različne namene. Eh, večina eh, finančnih podjetij uporablja uporablja te finančne instrumente za to, da zmanjšajo tveganja, ki jih predstavlja osnovna dejavnost. Zato je bistveno zagotoviti dobro obladovanje tveganja in mene skrbi da bi ta predlagana uredba lahko negativno vplivala na eh, trg energije in da bi lahko ovirala razvoj učinkovitega enotnega energetskega trga v Evropi. Zato sem zelo zadovoljen, da se je odbor odločil, da bo oblikoval mnenje o tem vprašanju. Tako bomo zagotovili, da energetski trgi ne bodo trpeli zaradi pretirane regulative mislim, da energetska podjetja ne predstavljajo eh, sistemskih tveganj in ne morejo sproziti finančne križe. Predlagane rešitve za eh, izvedene finančne instrumente, ki se prodajajo na nereguliranem trgu, lahko prinese nekaj nepotrebnih eh, ovir oziroma bremen. Gospod poročevalec, dali ste nekaj dobrih predlogov. Eh, sprememb za OTC trgovanje, mislim, da moramo upoštevati pri tem tudi eh, energetska podjetja. Medtem, ko čakamo na dokončno mnenje odbora Ekon, lahko eh, pripravimo izboljšave besedila komisije. Tu so vseeno še določena druga pomembna vprašanja, naprimer trgovanje med skupinami. Tu bi morali eh, omogočiti izjemo obveznosti eh, Eh, poravnav. V eh, veliki meri so komercialna tveganja manjša pri nefinančnih podjetjih, zato ker komercialna podjetja eh, često uporabljajo kot podlago tveganje skupine. Transakcije zno, znotraj eh, skupin ure, eh, ureja tudi MIFID direktiva, recimo. Potem razmišljam še posebej o regulativi za energetska podjetja. Če neko nefinančno podjetje ne preseže eh, kliriškega praga, potem se eh, je ne bi smelo prisi, prisiljevati k eh, spoštovanju eh, pravil v zvezi z OTC. Sicer bo prišlo do neželjenih posledic, energetska podjetja se bodo izogibala eh, transakciji z finančnimi institucijami. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegica Valjan, naslednja. Um, uh, Hvala lepa, tudi sama želim čestitati poročevalcu za njegovo mnenje in sedaj z veseljem pričakujemo dokument. Kar zadeva poročilo La eh, Rozier, so tveganja, ki so povezane z vedenimi finančnimi instrumenti, povzročila, da se sedaj moramo začeti ukvarjati se transparentnostjo na finančnih trgih. In vesela sem, da predlog se buje konkretne ukrepe v tej smeri. Prepričana sem, da moramo imeti uravnotežen pristop. Nobene gospodarstvo se ne more razvijati, če nihče ne bo pripravljen prevzeti tvegan. Financiranje investicijskih projektov bo seveda odvisno od tega, ali bo kdo pripravljal prevzeti tveganja. In še bolje je, če so ta tveganja lahko deljena. Izvedeni finančni instrumenti so pomembna urodja za porazdelitev tveganja ki nastaja v realni ekonomiji. In iz tega razloga bi izvedeni finančni instrumenti morali biti takšni, da se lahko prilagodijo na konkretne potrebe uporabnika. Kar pa zadeva neregulirani trg oziroma OTC trg. Na mesto eh, izmenjav, to, torej težko je določiti, ali so ta tveganja bila res zavarovana in na finančnih trgih je težko oceniti tveganje eh, glavne nasprotje stranke. Zamenjava kredit, eh, kreditov za eh, sredstva so zlasti občutljivo področje na tem področju. Tu potrebujemo posebne informacije, posojilo je malca, takšne informacije pa imajo samo banke. Kriza je pokazala, kako so izvedeni finančni instrumenti in zlasti zamenjave kreditov za, za kapital Eh, povzročila težave in kako težko je bilo to nadzorovati. In eh, značilnosti trgov OTC je, je v tem, da regulatorji niso mogli identificirati tveganj, ker niso imeli dovolj informacij in vemo, kakšne so bile posledice za finančno stabilnost. Da bi zmanjšali sistemsko tveganje, pa se strinjam z dvema glavnima elementoma, ki jo predlaga komisija najprej centralni repozitori za podatke, kjer se bodo zbirali podatki o količini in cenah, tako se bo povečala transparentnost in operativna očekovitost trgov, drugič pa eh, eh centralni clearing eh, glavne nasprotne stranke. To pomeni, da je potrebno zagotoviti ustrezno kapitalizacijo in profesionalno upravljanje eh, teh strank potem, kar je bilo rečeno v zvezi z razlikami, ki obstajajo, glede energetskega sektorja. Mis, mislim, da je treba razlikovati med različnimi sektorji, zato ker je posem jasno, če propade eno podjetje, verjetno to ne bo povzročilo domino učinka in uh, kolapsa trga. Torej, zahtevati iste zahteve pri OTC trgovanju za vse bi lahko pomenilo neuravnoteženo stanje. Obvezni kliring, obvezna poravnava bi eh, negativno vplivalo na trgovanje z eh, izvedenimi finančnimi instrumenti in energetski sektor bi se lahko znašel v situaciji, ko bi moral plačevati neupravičene eh, stroške za zavarovanje. Vprašanje je, kako bolje regulirati finančne trge, istočasno pa ohraniti nekaj fleksibilnosti, inovativnosti in možnosti izbire. Hvala lepa. Ganz, ganz herzlichen Dank. Hvala lepa. Tako so spregovorili vsi, ki so želeli. Želi gospod Kalfin še enkrat spregovoriti za zaključno. Za zaključek? Hvala lepa, samo stavek o zahvalo kolegom ki so povedali, kakšno je njihovo stališče do tega vprašanja. Mislim, da vsi razmišljamo v isti smeri in prepričan sem, da bomo, imeli na koncu imeli, eh, da bomo na koncu imeli zelo dobro mnenje. Hvala. Prisrčno hvala. 2. marca je rok za predloge sprememb, sicer pa je vse jasno. Tako da smo končali s to točko na dnevnem redu. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom. Sedaj pa prehajamo že kar na mini predstavitev. Kratka, kratek odmor, dve minuti, potem pa bomo nadaljevali. No. Spoštovane kolegice in kolegi, še enkrat prisrčno pozdravljeni na naši mini predstavitvi. Gre za temo inovacij, ki je za nas zelo pomembna. Gre tudi za sposobnost delovanja Evropske unije v prihodnosti, kolegica Merkis, ki je na moji levi, vendar pa je to na ključe, da je na moji levi, je odgovorna poročevalka za to področje in je predlagala, da bi povabili nekatere strokovnjake. Zato pozdravljam vse, ki so z nami. In še manjša prošnja. Ne bom govoril pet minut, Govoril bom eh, samo dve minuti. Če boste vsi potrebovali na mesto 15-10 minut, bi imeli več možnosti, da bi kolegi lahko zastavili vprašanje. To mislim, da bi bilo zelo dobro. Zato vas torej prosim, če bi lahko bili nekoliko krajši. Če bi vsak eh, lahko govoril 10 minut, bi bilo super. Tako, to je to. Sedaj, ker predajem besedo gospe Merkis za uvodne besede, če to seveda želi. Dann müssen Sie diesen Knopf nutzen, ja, glaube ich. Thank you, Chair. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sledila bom vašemu primeru in bom izjemno kratka. Kajti vse nas uh, inovacije zelo zanimajo, imamo skupni interes zlasti za socialne inovacije in zlasti Nas zanima to, kako uporabljati inovacije kot pogonsko silo v Evropi, tako da se soočimo z izzivi in da tudi povečamo našo konkurenčnost. Zato se že veselim vaših pripomb in vprašanj. In upam, da bo potekala zelo živahna razprava o tem, kako zagotoviti, da bodo inovacije zaživele. Ne želim imeti neke abstraktne razprave, želim slišati nekaj o tem, kako bomo lahko konkretni in ali lahko določanje ciljev tudi spodbudi inovativnost. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo dr. Peter Kotal, direktor QTH Innovation Europe Arco Consult. Prosim. Good morning. Uh, it's a great honor for me to Dobar dan. V veliko čas mi je, da sem danes lahko z vami tukaj in da lahko z vami delim svoje skromno mnenje o tem, kakšno vlogo lahko majhna in srednja podjetja igrajo v uh, Eh, Evropi. Inovacije. Ime mi je Peter Kotal, sem podjetnik na področju inovacij in trenutno upravljam dve, eh, dve majhni podjetji, ki sta bili ravno kar ustanovljeno. Prihajam eh, tudi iz akademskih krogov. Sicer me pa inovacije navdušujejo, in če mi omogočite, bom to svojo strast delil tudi z vami. Samo dve besedi o tem, kaj počnemo. Kot sem povedal, trenutno vodim dve majhne podjetji, ki se osredotočata na inovacije. Naša osredna dejavnost je razvoj in komercializacija novih tehnologij. Eh, prodornih tehnologij, kaj za nas predstavlja izraz breakthrough, prodor? To so tiste tehnologije, ki lahko uspejo na globalnem trgu. In samo iz eh, zanimivosti naj vam povem naslednje. Pred nekaj leti, ko je bivši ukrajinski eh, predsednik eh, Juščenko se zastrupil z eh, to, to, Eh, s toksini eh, smo mu pomagali pri zdravljenju z enem od naših patentov. Poleg razvoja tehnologij pa nas zanima eh, tudi produktivnost inovacij. Oblikujemo produktivno platformo za inovacije in oblikujemo tudi strategije za inovacije. Naša poslovna strategija je zelo različna Eh, enostavna. Skušamo izkoristiti vse, kar nudi zasebno javno partnerstvo. In naš trenutni najpomembnejši projekt je razvoj inovacijskega centra. To je povezano tudi s produktivno inovacijsko platformo. Kaj želimo narediti? Želimo pripraviti takšno platformo, da bodo tudi druga podjetja lahko postala inovativna in uspela. Ta projekt je že kar eh, razvit, dobro teče, ampak tu je ena precejšna ovira in sicer denar, financiranje. Eh, lahko bi rekli mogoče, da projekt ni dovolj dober, da bi si zaslužil financiranje, ampak naj povem nekaj v našo obrambo. Pri drugih projektih pa nismo imeli eh, problemov z dostopom do financ. Eh, pri teh projektih pa nismo bili tako inovativni. Zato se nam zdi na podlagi naših eh, izkuš, eh, izkušenj, da čim rečemo, da je nek projekt inovativni projekt, ga drugi vidijo kot rizični projekt in zaradi tega se oteži dostop do financ. Sedaj pa majhna in srednja podjetja. Po naše so ta podjetja pogonska sila pri inovativnih proizvodnih. Ravno tako eh, pomagajo eh, zapolniti ta kulturni razkorak med akademiki in gospodarstvom. Kaj po, eh, lahko eh, MSP-ji prinesejo? To je možnost živeti z visoko rizičnimi projekti, z upanjem visokih donosov. Eh, To je tudi eh, drugače, kot je pri drugih deležnik, kot so naprimer velika podjetja ali vladni raziskovalni instituti. Ti eh, delujejo v okolju, kjer ne prevzemajo nikakršnega tveganja. In vloga majhnih in srednjih podjetij na področju inovativnosti je bistvena. Potem je tu še ena lastnost majhnih in srednjih podjetij. Osredotočajo se na rezultate svojega poslovanja. Često nimajo Eh, dovolj sredstev in se morajo osredotočiti na svojo poslovanje. In zato so majhna in srednja podjetja tista, ki lahko spremenijo tudi eh, kulturo upravljanja, eh, ki tudi prinesejo drugačen duh sodelovanja. Naj se sedaj dotaknem seznama ključnih izzivov in pa priložnostih za MSP-je. -e pa tudi mogoče za druge člene v inovacijski verigi. Finančna sredstva sem že omenil, naj ponovim, morajo eh, preseči financiranje raziskav in razvoja in eh, izjemno potrebno je zagotoviti denar, preden se eh, majhno podjetje sploh eh, ustanovi, tako da lahko ta inovacijska veriga steče. O financah ne bom Eh, več govoril, kaj ti naslednji govorniki bodo povedali več o tem. Potem je tu še druga eh, točka, o kateri eh, je vredno razmisliti. Ali imamo dovolj takih idej, ki so tako dobre, da lahko ustvarijo nek prodor, ki se lahko veljavijo v naturi. Glede na to, da delam na trgu, nisem tako prepričan. Kakšne so tiste ideje, ki jih lahko uporabimo? treba je uporabiti tudi postopno investicije, torej eno za drugo in tako potem doseči prodor na trg. Človeški viri. Mogoče ste presenečeni, da v povezavi z MSP govorimo o človeških verjih, ampak če človek pogleda na trg, je res težko najti primerne ljudi, ki eh, jih inovacije zanimajo in ki znajo delati raziskovalno, ravno tako pa znajo razmišljati podjetniško. In eh, danes eh, izobraževalni sistem proizvaja raziskovalce, ki so v bistvu Eh, samo zaposleni, nis, ne proizvaja pa raziskovalcev z podjetniškim duhom. Druga stvar, ki je zaskrbljujoča, pa je naslednja. Zelo malo javno zasebnih poslovnih eh, partnerstev nastaja. Nekatera od teh partnerstev so zelo eh, kratkega življenja, kaj ti, ko denarja več ni, se loči pa eh, javna in zasebna entiteta takega partnerstva in potem ne moremo govoriti o dolgoročnih povezavah. Verjetno mi ni treba posebej omenjati kompleksnosti okolja, fragmentiranega okolja. Izgleda, da ljudje imamo radi kompleksnost in potem vse skupaj radi še bolj zakompliciramo, kot že je ampak to ubija majhna podjetja in to ubija inovativnost. Kajti same inovacije, sama inovativnost je že po sebi kompleksna. In če naj bi se inovacije razvijale v še bolj kompliciranem okolju, potem eh, stvari ne bodo tekle tako, kot bi želeli. Prav gotovo je to področje, eh, to področje o katerem moramo razmisliti. Naj vam dam primer iz industrije procesi v industriji. Pri velikih podjetjih je tako. Ko uh, identificirajo nek pozitiven primer, vzpostavijo proces. Ta proces pa potem ubije prodorne informacije, zato ker je že po uh, definiciji tako, da uh, inovativnost ne raste v uh, procesih. potem je tu tveganje, da bi prišlo do inovacij, ki ne bodo pomagale poslovanju, pa še dizintegracija inovacijske e, verige. Ljudje v inovacijski verigi morajo tesno sodelovati, če želijo, e, če želijo uspehi, uspeti. Potem e, podjetniški duh. Povsem jasno je, da potrebujemo več podjetniškega duha v MSP-jih. E, in potem je treba se naučiti e, tudi tega, da bomo nagrajevali tiste, ki si želijo nekaj narediti, tako imenovano can-do attitude. Istočasno se moramo pa naučiti sprejeti neuspeh. E, inovacije morajo postati tudi glavna, glavna beseda v našem poslovanju in osredotočati se moramo na rezultate. Eh, za zaključek, ustvariti moramo tako okolje, ki bo omogočalo inovacije, eh, prodorne inovacije s potencialom, ki bodo konkurenčne na, eh, na globalni sceni. Ravno tako pa je potrebno spodbujati evropske pilotne projekte, evropske ukrepe, katerih namen je pomladiti. Eh, pomladiti eh, celo inovativno mrežo, kot je ETI. Inovacija je več kot samo delo, inovacija je misija. Eh, treba je imeti pravo regulativo, inovacij se ne da prisiliti in gojiti in podpirati je treba inovativni ekosistem. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Ahacu, podpredsedniku Simensa vodja eh, raziskav in razvoj v Siemensu. Imate besedo. Eh. Hvala lepa, gospod Royal. Hvala lepa za povabilo, gospa Merkis. Hvala, da sem lahko tukaj. Na kratko vam želim podati definicijo inovacij, preden začnem s predstavitvijo. Moja definicija je predvsej podobna definiciji gospoda Kotala. Vedno sta dva vidika. En vidik je zamisel, drugi del definicije pa je to, da se zamisel dejansko pojavi tudi na trgu. Če zamisel ni uspešna na trgu, potem preprosto ni priznana kot inovacija. Inovacije so torej zamisel in izvajanje na trgu. Zato so inovacije zelo pomembne za družbe kot je Siemens. Če govorimo o diferencijaciji družbe, lahko izberemo tisto, ki deluje najbolj uspešno, ki ima največjo prodajo. Pri Siemensu pa želimo biti inovatorji. To pomeni, da smo tudi pionirji. Želimo biti pionirji na področju energetske učinkovitosti in industrijske produktivnosti. Želimo biti pionirji na področju osebnega zdravstva in tudi pri inteligentni infrastrukturi. Simons je že navajen pionirskega dela, že 60 let smo pionirji, 60 let že obstajamo. Mislim, da je zato trajnost zelo pomembna tema za nas in zelo pomembna beseda. Za mnoge to pomeni, da smo okolju prijazni, vendar, če želimo biti stari 160 let in več, potem to pomeni, da moramo biti okolju prijazni in paziti, da ne bomo imeli preveč negativnega vpliva na okolje. Uspešni moramo biti tudi gospodarsko in tudi zelo prijazni in trajnostni do ljudi. Ko govorimo o raziskovalnih dejavnostih, moramo vedno razmisliti o tem, kakšne izzive želimo rešiti. Tukaj govorim o velikih izzivih, kakor jim pravimo, omenil jih bom še kasneje. Kaj to pomeni? Vedno več ljudi se seli v mesta. Leto 2007 je bilo prvo leto, ko je več ljudi živelo v mestih kot na podeželju. Urbanizacija je torej eden od ključnih trendov, to pa je tudi eden od izzivov. Prav gotovo je to velik izziv za infrastrukturo in to je velik izziv tudi za promet, za logistiko in infrastrukturo organizacija je zelo pomembna, zato se ji moramo posvetiti. Še en izziv ali trend so demografske spremembe. Ljudje se starajo, to je za posameznika sicer dobro, ampak po drugi strani se spremenja tudi družba. Tudi zdravstveni sistemi se spreminjajo, okolje je treba prilagoditi starejšim, zato moramo vse to tudi upoštevati. Ljudje so včasih govorili o tem, ali podnebne spremembe obstaje ali ne, sedaj je te razprave konec. Sedaj razpravljamo o tem, kako bi lahko ublažili posledice podnebnih sprememb. To je seveda še en veliki ziv. Četrti veliki ziv pa je globalizacija. V preteklosti smo lahko delali lokalno in bili uspešni lokalno, to sedaj ni več mogoče delati moramo globalno. To velja za podjetja, kot tudi za raziskave. Upoštevati moramo vse, ne samo, samo svojih sosedov, ampak tudi ljudi v Aziji. Sodelovati moramo z američani, z ljudmi iz Južne Amerike. Smo v novem svetu, to ni več stari svet. Spremembe so zelo velike. V tem svetu mislim, da je nujno, da smo odprti. Slediti moramo paradigmi odprtih inovacij. To pomeni, da imamo raziskovalne dejavnosti v Siemensu, imamo več kot 2000 raziskovalcev v Evropi in drugod po svetu. Vsekakor pa se zavedamo tudi, da zelo veliko modrih in pametnih ljudi dela zunaj Siemensa. Zato sodelujemo z akademiki, z industrijskimi partnerji, z raziskovalnimi partnerji, zato da bi pripravili odprte inovacije. To je tema, ki se ji posvečamo. Sedaj pa, zakaj, je, zakaj so raziskave tako pomembne v evropskih okvirnih programih? Siemens je podobna gospodarska družba kot druge ta evropski okvirni program izkoriščamo za iskanje partnerjev. Financiranje ni ključni element, ampak je pomemben podporni element. Če financiranje ni, potem nihče ne plačuje za te dodatne stroške. Eden od problemov je, da sodelovanje v evropskem okvirju pomeni visoke dodatne stroške. Če so naprimer stroški 50 odstotkov višji, potem tega, teh stroškov nihče ne krije, zato je zelo pomembno zagotoviti ustrezno financiranje v okviru okvirnega programa. Spregovoriti želim tudi o kompleksnosti. Skupaj smo ustvarili kompleksni svet. To pa pomeni, da moramo trdo delati na tem, da kompleksnost, zapletenost zmanjšamo. Posvetiti se moramo posameznim temam. Mislim, da bi se morali posvetiti, posvetiti tem velikim izzivom. O tem sem že govoril, morda lahko kakšno temo dodamo, ampak vsekakor mislim, da bi se morali posvetiti velikim izzivom. To je pomembno za našo družbo in tudi za druge institucije. In še nekaj. Celo veliko dejavnosti izvajamo in številne dejavnosti niso tako pomembne, zato si želimo manj pobud in bolj močne pobude. To je ena od tem. Naprimer, prihodnost interneta je ena takšna tema. Meni se zdi, da je to zelo pomembna tema za Evropo. Star internet je bil oblikovan v Ameriki, ampak nov internet, internet stvari, internet storitev, internet znanja, Tako bomo imeli nove možnosti. To pomeni, da se internet dramatično spremenja. Zato bi morali to priložnost izkoristiti, zato da opredelimo nov svet. Mislim, da se komisija tega zaveda. Pripravili so že skupino EFIR, ki se ukvarja s prihodnostjo interneta. Ukvarjajo se s programsko opremo, tudi ETP, evropski tehnološki programi še vedno obstajajo, nismo jih ukinili zaradi razprave o prihodnosti interneta, govorimo tudi o programski opremi. Mimo grede sem predsednik odbora za Evropsko tehnološko platformo. Problem je v tem, da imamo veliko razprav, nismo pa ciljno usmerjeni. Določene pobude so oblikovane, se oblikujejo, druge stare pobude še vedno obstajajo. Zato mislim, da tukaj potrebujemo nekaj usmeritve, zato da vidimo, kako bi lahko nadaljevali. Družbe in organizacije, ki podpirajo te dejavnosti in mimo grede, večina podpira več kot eno, če ne kar vse. Vsi ti igravci so zainteresirani za to, da bi imeli manj zapletene programe in tudi manj programov. Drug problem je hitro odločanje, ki bi lahko pomagalo. V svetu interneta je hitrost zelo pomembna. V določenih primerjih smo zelo hitri, v večini primerov pa ne. Želim omeniti en primer, to je Evropski Institut za tehnologijo, imeli smo razprave s predsednikom Barozom, to je bilo leta 2006 in prvo izvajanje centrov za izmenjavo znanja se je izvedlo leta 2010, sedaj pa resnično imamo namen začeti z delom. Mimo grede, Facebook je bil prav tako predstavljen pred nekaj leti in je sedaj že dominanten na trgu, imamo iPode, iPhone in tako naprej. Ljudje so to takoj prevzeli, rast na tem področju je zelo hitra. Želim povedati, da se svet tukaj zelo hitro spreminja. Če bomo prepočasi sprejemali odločitve, potem odločitve sploh ne bodo več relevantne. Kar zadeva Evropski institut za tehnologijo, smo imeli srečo za misel, da bi povezali raziskave družbe in izobraževalne sisteme, še vedno velja mi to podpiramo, mi smo tudi sestavni del te dejavnosti. Naslednja tema, ki jo želim omeniti, je ta, da se mi zdi, da smo vedno bolj v neke vrste mentaliteti nadzora. Raziskave ne temelijo več na zaupanju. Mislim, da bi to morali spremeniti. En evro, ki ga spremi, porabimo za raziskave in razvoj, sicer porabimo, ampak potem porabimo še en evro za to, da pripravimo poročila, nadzor in podobne dejavnosti. Če bi delali bolj na osnovi zaupanja, to pomeni, da bi zaupali tistim, ki vlagajo tudi svoj denar, naprimer industrijske družbe vlagajo svoje sredstva, da torej delajo nekaj smiselnega, potem bi tako zmanjšali potrebna sredstva. To ne pomeni, da ni treba pregledati in preučiti na koncu. Ne, ampak razmerje med potrošnjo sredstev za raziskave in potrošnjo sredstev za nadzor bi moralo biti spremenjeno in seveda bolj v korist inovacijam in raziskavam. Če povzamem, mislim, da smo na pravi poti. Vsekakor pa moramo zmanjšati zapletenost, kompleksnost, opredeliti moramo prednostne naloge, hitreje moramo ukrepati in se odločiti za uspešnost ter delati na podlagi zaupanja. Hvala. Hvala lepa. Gospod. Ahats. To so bile zanimive informacije. Naslednji pa je gospod Šublan, Šublin, ne vem kako se to izgovori, je pa vodja upravljanja razvoja proizvodov in inkubacije Evropski investicijski sklad. Prosim, sedaj vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za vaše povabilo. zelo sem vesel, da lahko prispevam k vašemu delu in da lahko odgovarjam na vaše vprašanja. Sem zelo discipliniran, sledil sem navodilom sekretarjata in moja predstavitev bo v mojem maternem jeziku. Eh, l'objectif de ma, de ma présentation sera de vous faire part. Cilj moje predstavitve je povedati vam, kakšne so naše izkušnje kot upravljavcev inovacijskih programov. Ravno tako pa želimo oblikovati nekaj lekcij, eh, ki eh, smo se jih naučili in prispevati k vaši razpravi. Najprej beseda o Evropskem investicijskem skladu. Mi smo eh, finančna institucija za rizični kapital in pokrivamo celo finančno verigo podjetja od samega začetka, od zagona podjetja in potem do konca do eh, jamstev. Se pravi, da upravljamo sredstva, ki nam jih zaupa Evropska investicijska banka eh, in ki nam jih zagotavlja tudi Evropska unija, pa tudi države članice v okviru regionalne politike. Predstavil vam bom eh, v glavnem naše dejavnosti na področju rizičnega kapitala in govorim o tem, česa smo se naučili povedal bom nekaj besed tudi o garancijah, potem bom pa povedal, kako eh, naj bi izboljšali stvari glede na bodoče programe. Rizični kapital je bistven vidik naše dejavnosti, to je zelo cikličen trg. Ta trg je poznal zelo, dve zelo močni eh, krizi eh, leta 2000 in 2008. Leta 2010 eh, je bil znesek samo 2 milijarde evrov, se pravi vsaj eno tretjino javnih sredstev. Eh, zelo malo je investitorjev bilo, eh, donosnost sektorja je nizka ali pa celo negativna, zelo, zelo eh, malo podjetij gre na borzo, trg je v bistvu blokiran. To pa seveda ne pomeni, da tehnološka podjetja, ki so kandidatke za financiranje za rizični kapital, torej ta podjetja niso imela pogojev za bančna posojila, ampak eh, eh, te, ta podjetja niso izginila, eh, potrebovala pa so financiranje. In ta sektor je treba financirati. Že 10-12 let, odkar smo aktivni na tem področju, smo financirali več kot 350 skladov za rizični kapital. Naša naloga je pritegniti zasebne investitorje. 5 milijard evrov za račun Evropske investicijske banke smo investirali in Eh, zlasti je najpomembnejše financiranje v začetni kapital v Evropi. Ampak, kakšne so trenutne situacije na trgu? V trenutnih situacijah financiramo 50 odstotkov eh, sredstev, ki jih imajo posamezni skladi. Se pravi, kot eh, javni organ Eh, ki smo odvisni od eh, Evropske investicijske banke in EU, torej mi smo postali bistvenega pomena za preživetje na trgu. Kaj smo naredili takrat, ko so, bile, eh, ko so bili pogoji težki? Nekoliko smo spremenili svoj klasični model in smo začeli intervenirati v sklade. Eh, seveda ne ponenciramo vsega, ampak 50 odstotkov, 50 je eh, pa potrebno zagotoviti iz zasebnega sektorja. Ampak potem smo skušali razviti druge modele. Eh, razvili smo sklad sklado z zasebnimi partnerji v Španiji, Portugalskem, Turčiji. Potem smo sodelovali z javnimi skladi v okviru sofinansiranja IRP e v Nemčiji, UKT, UKFTF v Združenem kraljestvu. In trenutno iščemo način, kako bi razvili tako imenovani corporate venturing in to z velikimi industrijskimi partnerji. Trenutno sodelujemo s eh, farmacevskimi eh, podjetji in upamo, da bomo sodelovali tudi eh, s podjetji iz področja informatike in tehnolo komunikacijske tehnologije. Potem Eh, sodelujemo tudi z eh, nacionalnimi partnerji. Eh, trenutno skušamo ustanoviti sklad za patente v partnerstvu s francosko Kes de Depo, z Kaza Depositi Prestiti iz Italije, z Vera Venture, z Inovacionsbron. Iščemo skladka druge poti. Vedno bolj pa razvijamo tudi dejavnost v podporo transfera tehnologije namen je okrepiti povezavo med eh, univerzami, raziskovalnimi centri in trgom. To se nam zdi bistvenega pomena. Torej, iskali smo nove poti in upam, da moramo, eh, oziroma prepričan sem, da moramo te poti še bolj razviti in poiskati nove načine, nove smeri, kako olajšati eh, svoje poslovanje. Naj vam dam primer. Eh, našega delovanja na področju prenosa tehnologij. To se nanaša v glavnem na eh, razvoj majhnih podjetij, tako imenovanih spit-out podjetij. Potem eh, smo aktivni na področju licenciranja in pa eh, sporazumov o sodelovanju. Kakšen je naš trenutni program? Naš trenutni program je omejen na majhna in srednja podjetja in ta program nam ne omogoča financiranje teh dejavnosti. Licenciranje. L- l- l- l- l- l- l- l- Eh, je področje, eh, iz katerega imajo koristi velika podjetja. Eh, ampak to je izjemno, izjemno zanimivo področje. Moramo najti sklade, sredstva blizu univerz, tem finančnim strukturam moramo pomagati, da bodo razvile povezave z raziskavami in trgom. UMIP iz Univerze v Manchesteru, tam smo financirali v tem okviru. In sicer zadnjega dobitnika Nobelove, eh, Nobelove nagrade za fiziko, ki eh, je uporabil, eh, ki je uporabil eh, rezultate svojih eh, inovacij. Potem v okviru Eh, programa SIP, to je inovacijski program, ki se bo končal leta 2014. 120 eh, mil, 220 milijonov eh, smo podpisali, s tem naj bi pokrili tveganje, ki je povezano oziroma ki pokriva 3,8 milijard tvegan posojil za majhna in srednja podjetja. Torej, tako delovanje je delovanje, ki deluje kot vzvod. To je področje, ki je prav eh, gotovo zelo pomembno za sodelovanje z nacionalnimi partnerji. Kar zadeva 90 tisoč podjetij, ki smo jih financirali, menimo, da je 50 odstotkov teh podjetij takih, ki se ukvarjajo z inovacijami. To so inovativna podjetja. In moram reči, da je zelo velika večina, približno 80 odstotkov teh podjetij, zaposlovala manj kot 10 ljudi. Kar pomeni, da smo lahko eh, financirali tudi takšna eh, podjetja. Z eh, generalnim direktoratom eh, za raziskave in pa z Evropsko investicijsko banko smo eh, razmišljali o tem, kako več narediti za financiranje rizičnega kapitala. Kako se da vzpostaviti ustrezen eh, finančni instrument, eh, s podarkom na raziskavam. Ampak eh, v nasprotju z eh, RSFF, kar upravljamo sedaj, to je instrument, ki se osredotoča na inovativna podjetja sicer, ampak ta instrument je težko uporabljati, kajti banke, imajo portfelji podjetij, imajo velik portfelji in zato se postavi vprašanje, kako izbrati inovativna podjetja. To pa pomeni, da moramo si pogledati portfelje bank, s katerimi smo sklenili sporazume in tam najti na njih, v njihovih portfelji 10, 20 inovativnih podjetij, ta podjetja potem združimo v pul in jim potem eh, po, eh, pomagamo. Ampak treba je te podjetja najti, jih vzeti in potem zagotoviti ustrezna jamstva. To je dokaj komplicirano. Eh, Zato je treba imeti zelo eh, dobre odnose z bankami in to predstavlja tudi problem, če govorimo o javnih eh, sredstvi, problem upravičenosti. Zelo jasno se je treba dogovoriti o eh, definiciji inovacije. Če pride do kontrole, če pride računsko sodišče in ugotovi, da kriteriji niso jasni in da niso spoštevani, potem eh, morajo banke eh, Eh, vrniti sredstva in to seveda zelo negativno vpliva na, eh, na takšno delovanje. Torej, zato je toliko bolj pomembno zelo jasno definirati koncept inovacij. Ampak zelo dobro se zavedamo, da se ne moremo izogniti takim garancijam, ki se dajo eh, podjetjem. Podjetja, ki so inovativna na področju energetske učinkovitosti, okolja in tako naprej, Eh, kulturne industrije so lahko tudi tu. Torej, to so podjetja, ki so inovativna in strateškega pomena za Evropsko unijo. Česa smo se naučili na podlagi svojega delovanja, katere so glavne točke, ki jih želim podariti? Dodana vrednost inovativnega programa je zelo odvisna od geografije, od eh, tržnih pogojev in eh, tega ni mogoče vnaprej ukazati, recimo eh, program, eh, ki bi se nanašal eh, na, eh, avtomatično na čezmejne pro, eh, programe, to bi bilo preveč eh, restriktivno. Eh, potem eh, rizični kapital. Eh, predstavljajmo si uh, novo državo članico, malo rizična kapitala in tam bi ustanovili uh, sklad za rizični kapital. To bi že bil uspeh. Jasno je, da v Franciji eh, ali v Združenem kraljestvu je, tam je trg uh, bolj razvit in uh, tam mora biti uh, evropski denar dosti bolj uh, ciljan. Inkubator je začetni kapital in tako naprej. Vendar pa se situacija spreminja s časom. 80. E, leta je bil trg za rizični kapital lahko pritegnil 20 milijard evrov zasebnega, e, zasebnih vlagateljev. Takrat je bilo treba vlagati javni denar drugam. In e, sedaj je dru, drugače če se bo uh, trg izboljšal čez tri leta, potem bo evropska dodana vrednost morala biti spet prilagojena. Mislim, da je treba stalno spremljati pogoje na trgu, zato da lahko čim bolj učinkovito izkoristimo javna sredstva. To pa velja tudi za garancije. Druga stvar, druga stvar, ki jo želim podariti, pa je subsidijarnost oziroma dopolnjevanje. E, potrebno je tesno sodelovanje z nacionalnimi partnerji, tako da lahko ti delajo bolje in več. In na določenih področjih, na hitro bo, e, sem vam že omenil sklad za patente, o katerem trenutno razmišljamo se partnerji kot KSD e, Depo, Kasa Depozite in drugi. Skratka, področje intelektualne lastnine, je zanimivo, eh, američani, japonci že imajo sklad za, eh, sklad za patente. To je celo področje, celo področje intelektualne lastnine je prezahtevno za majhna podjetja, zato potrebujejo pomoč v, obiti, v obliki sklada. Potem so pa tu še investment guidelines, smernice za vlaganje, ki jih moramo eh, pripraviti. Ne moremo in ne smemo trditi, da znamo zapri, pokriti vse potrebe na trgu v obdobju desetih let. Sedaj si eh, predstavljamo že približno, kakšne naj bi te smernice bile. Naj bi trajale in veljale deset let. Torej, kratka pravna podlaga, ki bo omogočila prilagajati ukrepe pač glede na potrebe. Veliko krat eh, smo videli, da je bilo premalo fleksibilnosti, ko smo reševali križo. In smernice, ki smo jih eh, Eh, takrat uporabljali, so bile sprejete pred krizo in niso bile prilagojene za krizne pogoje. In na koncu bistvenega pomena je, da imamo vizijo, ki bo omogočala dobro povezavo med vsemi ukrepi, evropskega financirajo. Tu imamo stari eh, program eh, za konkurenčnost in inovativnost, potem imamo eh, strukturne sklade, mi upravljamo tudi sklad FEDER, kjer tudi eh, kombiniramo denar z nacionalnimi ovojnicami, torej potrebna je prava povezave. Potem so tu posojila Evropske investicijske banke, subvencije, tu so nacionalne eh, institucije, ki tudi posredujejo tehnična pomoč, torej institucija za tehnično pomoč. Vsi te akteri morajo delovati usklajeno, skoraj na institucionalizirat način, tako da bodo videli, da bodo ugotovili, kako optimirati svoje delovanje eh, po regijah, sicer bo prišlo do podvajanja in podvajanja so pogubna. Toliko. To je bistvo tega, kar sem želel povedati. Cilji, ki jih vidimo, so cilji, na katerih že delamo. Prenos tehnologije, to sem že obelje, potem povezava med eh, raziskavami in trgom, intelektualna lastnina področ, eh, eh, eh, podpora poslovnim nevladnim organizacijam, ki tudi potrebujejo finance in te poslovne nevladne organizacije postajajo vedno bolj pomembne, potem začetni kapital, eh, potem sklad za rizični kapital, ciljane garancije eventualno po sektorju ali pa nasplošno. Zakaj pa ne bi razmišljali tudi o dovolj široki definiciji inovacij, tako da bi ta definicija vključila tudi naprimer socialne inovacije in zato želimo igrati še naprej pionirsko anticiklično vlogo, pač glede na potrebe na trgu. E, želimo delati v dobro majhnih in srednjih podjetij in e, želimo tudi e, definicijo, ki bi bila nekoliko širša in bi vključili tudi druga podjetja, ki ne spadajo v točno v definicijo majhnih in srednjih podjetij. Eh, kar zadeva finančne instrumente, potrebujemo eh, okvir. Tu je še vprašanje evropskega patenta, potem je, ne smemo pozabiti na fiskalno reformo, s katero se bomo izognili dvojnemu obdavčevanju in eh, še nekaj drugih finančnih sredstev. Ja, merci beaucoup, monsieur Choublin. Cette se prezentosom, je pa zelo kompliciran. Mislim, da je to zelo zapleteno. Zel... Ampak, če, če želimo imeti več inovacij, je zelo pomembno to, kar ste povedali. Ja, Hvala lepa. Nekaj časa potrebujemo za to, da bomo pripravili računalnik za naslednjo predstavitev, zato govorim sedaj nekoliko dne, potem pa bomo nadaljevali. In sicer to bo naslednji strokovnjak. Smo pa zelo hitri, ker so vsi gostje predstavitve opravili na kratko, tako da bomo lahko zastavili veliko vprašanj. Smo pripravljeni? še minutko bo trajalo. Torej, naslednji je gospod Vazara, upam, da sem prav izgovoril vaše ime. Je pa vodja Global Consulting Practice in Innovation iz Finske. Dobrodošli. Mislim, da je sedaj vaša naloga, da upravite to predstavitev. In predstavitev bo pripravljena čez nekaj sekund only minute. Herzlich willkommen. It's your turn. So thank you first of all. I'd like to express my Hvala lepa. Hvala, da ste me povabili na ta izjemen dogodek. Beseda ir je zelo težko izgovorljiva, ampak predstavlja ključno besedo na finskem v zvezi z inovacijami in sistemom inovacij. Sem torej z finske in že dlje časa sodelujem na tem področju. Ne bom pa vam seveda priporočal, da storite vse tako, kot delajo finci. Vseeno pa bom začel na začetku. Učinkovitost virov. 5 milijonov nas je, živimo na severu, zato imamo samo biomaso in možgane, zato moramo z obojem ravnati zelo učinkovito. In šoki. Šok je Finsko za nov instrument in inovacije. Raziskovali smo grozde, razisk oziroma vzpostavili smo grozde raziskovalnih družb. To pomeni, da družbe in institucije same pripravijo svoje raziskovalne programe, dobijo pa 50 odstotkov financ strani vlade. Šoks pa pomeni še nekaj drugega, to pomeni trpljenje in bolečino Enako pa velja tudi za recesije. Številni smo prav gotovo prebrali že zelo veliko člankov o tem, kakšne oblike recesijo imamo, ali je to oblike L, U, V ali dvojni V. Mislim, da smo mogoče v času diskontinuitete. Tukaj lahko močni akteriji veliko pripomorejo kako moramo ravnati. Prav gotovo se recesije ne bomo rešili z obrambnimi ukrepi. Mislim, da se lahko z inovacijami rešimo večkratne recesije. Opravičujem se, to resnično zgleda zelo, kot da bi to pripravila svetovalna družba, ampak poskusil bom biti čim bolj zanimiv. Kaj so trije deji prvi D predstavlja premik iz obrambe v napad. Tukaj si lahko predstavljamo polarnega medveda, ki stoji na kocki ledu. Defragmentacija je zelo pomembna in deregulacija je prav tako zelo pomembna. To smo že slišali. Če se premaknemo naprej. Premik iz obrambe v napad. Moramo se širiti in ne braniti. Kaj to pomeni? Če imamo močen sektor, smo imeli občutek, da ga moramo okrepiti. Naprimer, evropski kemični sektor je vodilen v svetu. Po drugi strani pa gre za vodilni sektor v svetu, vendar pomankanje redkih zemljin postaja resen problem. Zakaj ne bi evropski kemični sektor bil naprimer vodilen na področju zagotavljanja nadomestkov iz biomase. Kaj pa radovednost? Pomankanje radovednosti je zelo velik problem. Nekateri so mnogo bolj napredni, kot mi v Evropi mislimo. Drugi so radovedni, želijo si napredka, želijo si napredka oblikovati več stvari. Ne gre samo za to, da oni sledijo nam, mi bi morali tudi slediti njem. Vendar naši ukrepi proti temu, da drugi kopirajo nas, bi morali biti ustrezni. Imamo največ možganske moči, imamo torej možnosti za inovacije, ampak nimamo pa zmogljivosti za to, da bi ugotovili, kaj je že bilo izumljeno in za ocenjevanje, ali to ustreza nam. Naprimer, Evropska agencija za licenciranje bi bila dobra zamisel. Nismo tako pametni, da bi lahko izumili toplo vodo. Namesto tega bi morali obstoječe izume že uporabiti v obstoječe, iz, obstoječe raziskave in tako doseči še večji napredek. Nekateri živijo tega, da zbirajo patentne portfelje takšne družbe lahko ovirajo inovacije, ampak mi imamo možnost, da v Evropi oblikujemo nekaj, kar bi ugotavljalo, kar, kaj sploh obstaja, to bi potem pripeljali v Evropo in bi nam koristilo. Defragmentacija. Veliko kratic smo že slišali. EIT, NR300 e in tako naprej. EIP je nekaj, o čemer danes govorimo. Zanima pa me, kakšna je večja podoba evropskih inovacij. Prepričan sem, da bolj kot drobimo, teže nam bo, bolj bomo razvodeneli tisto, čemu se res želimo posvetiti. Na finski smo ugotovili, da nam je všeč teorija grozdov. Smo majhna država, malo je prebivalcev in premaknili smo se na visokotehnološko industrijo, programsko opremo, vsak pozna vse. Teorija pa je, da inovacije prihajajo iz področji med grozdi. In to je res. Mimo grede razvijamo tudi novo generacijo razmišljanja o grozdih, ampak to bi trajalo več kot deset minut. Naj vam podam en primer. V enem od šokov, naprimer biošoku, imamo raziskave na področju rafinerij, kemiki, biologi in še številni drugi sedajo skupaj, zato da bi ugotovili, kaj bi lahko storili s kemikalijami ne morem vam še povedati, kaj smo ugotovili, ampak. Zgodilo se je točno to, kar pravi teorija. Torej, izgleda, da to deluje tudi v praksi. Problem pa je, da je to nikogaršnja zemlja. Težko je družbe prepričati, da se posvetijo nekemu področju, kjer se ne ve, na čigavi zemlji so, če lahko tako rečem tudi sredstva so zelo pomembna. Ne gre samo za oglik, tukaj tudi voda, biomasa, kovine, energija. Družbe z oglično politiko bodo kmalo spoznale, da potrebujejo tudi vodno politiko in tukaj se bodo pojavili problemi. Potrebujemo politiko za celotno učinkovitost sredstev, učinkovite izrabe sredstev. Tudi biomaso moramo trajnostno izkoriščati lahko so to kemikalije, lahko so to materijali, avtomobili, elektronska oprema, živila, kakoli. Deregulacija. Naenkrat smo ugotovili, da je treba odgovoriti na zelo pomembno tehnično znanstveno vprašanje. Imamo možgane in ključne in raziskovalne skupine v Evropi, lahko bi torej tudi imeli denar, ampak zanima me, ali bi lahko pripravili ustrezen projekt, naprimer v dveh mesecih. Mislim, da ne. Nimamo instrumentov za to, da se bi za nekaj odločili, poiskali najboljše ljudi, zagotovili sredstva in potem dosegli rezultate. V 60-ih, 70-ih, 80-ih so ti projekti bili mogoči ta projekt nam torej manjka. Mislim, da moramo prilagoditi tudi svoje cilje. Pogosto se soočamo s tako imenovanimi spin-offi. Ne smemo si dovoliti, da nas bo to omejevalo. In še nekaj, veliko sodelujem z dolinami. Včasih se mi zdi, da želi vsak del Evrope biti neke vrste dolina, biodolina ali dolina inovacij ali karkoli že. Mislim, da vse čaka še veliko dela, preden bi postali doline po mednarodnih standardih. Mislim, da potrebujemo nek pristop, ki bo povezal evropske prednosti. Potrebujemo torej svobodo za to, da bomo inovirali, prožnost, da se bomo lahko prilagodili in financiranje v okviru tega programa 3D. Hvala. Hvala lepa. Aplaus je ustrezen komentar. Naslednji pa je dr. Burton Lee, predavatelj European Entrepreneurship and Innovation, Stanford School of Engineering, operativni direktor Innovarium Ventures. Tukaj z nami je, prisrčno dobrodošli. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, me vsi slišite. Veliko čast mi je, da sem z vami v Evropskem parlamentu, da ste me povabili in zahvaljujem se vam, da ima Stanford University možnost podati svoj prispevek. Sedaj pa se bom vrnil k angliščini. Tako, na celoten eh, ekran, prosim. Hvala lepa. Takole, spregovoril bom o Silikonski dolini, perspektivi in o nekaterih vidikih komercializacije raziskav v Evropi. Ta teden sem v Bruslju kot strokovnjak za okvirni program 7 in vrednotni predlog, tako kot se bom vrnil, se bom vrnil še k večjim predlogom za komisijo. Tako da sem nekako insider kar se evropske scene tiče in glede raziskav, pa tudi inovativne politike. Nedavno, lani, sem bil tudi član irske projektne skupine za inovacije. Imel sem pogovore na Danskem, Estoniji in na Finskem o politiki inovacij. Prav tako sodelujem z evropskimi regijami o regionalni inovacijski politiki, pa tudi svetujem agencijo ZDA, kot je uh, Zdravstveni inštitut za zdravje, za raziskave pa bil sem tudi Richardson's, uh, eh, Richardsonov uh, posebni svetovalec. Prav tako sem predavatelj vsak ponedeljek na eni od šol. Naslednji ponedeljek bomo imeli uh, dva inovatorja iz Češke republike in iz Italije. Govorili bomo o uh, transferu inovacij. Sem prehiter? To so partnerji, ki smo jih imeli v Evropi v zadnjih treh letih, pa tudi države, s katerih smo imeli govornike. Enterprise Island, Innovation Norway, Enterprise Estonia na nacionalni ravni, pa tudi regionalne partnerje. Promo Madrid, Only Lyon iz regije Lyon. Potem imamo zasebne inkubatorje v Italiji jugovzhodna Evropa, imamo tudi združene, tudi Danska je eden vodilnih partnerjev. Obarvane države pa so države, kjer imamo podjetnike ali strokovnjake, ki jih zastopamo. Prav tako smo imeli izglede podjetništvo uradniki, ki so govorili na Stanford University. Tisti, ki še niste bili v Silikonski dolini, to je precej veliko področje. Pravzaprav je majhno področje, kar se prebivalce tiče, manj kot 3 milijone, vendar pa kar se tega na kapitala tiče in investicij, visoke tehnologije, imamo 40 odstotkov tveganega kapitala v Evropi. Eh, gre za IKT tehnologijo, medicinske proizvode, torej proizvode najviše tehnologije. Silikonska dolina je vodilna glede novih modelov, financirana inovacij, glede novih zamisli, smo pa najboljši pri razširitvi strategij na globalno raven. Vsi, ki želijo izgraditi svoje doline, svoje grozde, konec koncev pridejo k nam pa naj si to bodo vlade, podjetja, univerze, da se naučijo novih inovacijskih modelih, tehnologijah in potem pridejo tudi k nam na univerzo Stanford, da vidijo, kako to počnemo pri nas. Tako da imamo zelo veliko zahtev iz Evrope, Latinske Amerike, Azije. Novembra smo imeli petdnevno delavnico za šankajsko mestno upravo, v Stanfordu. Kaj počnemo? Podjetja razširimo na globalno raven, hitreje kot kjerkoli druge. Stvarjamo nova delovna mesta v industriji, hitreje kot kjerkoli druge. In prav tako iščemo nove zamisli, tudi kar se intelektualne lastnine tiče, ki lahko deluje na globalni ravni. Prav tako pa seveda smo dejavni na področju raziskav in razvoja. Vse to je povezano. dolina je veliko krat tisti prostor, kjer se načejo novih pristopov do inovacij. Azija, Kitajska, Japonska, Singapur veliko krat pridejo k nam, da se učijo, kako na novo postaviti gospodarstvo, tudi Evropa. Silikonska dolina je strateška dolina za Evropo in del inovacijskega sistema Evrope, ki se ne ceni dovolj v prestolnicah Evrope. Imamo kar veliko tujcev, nemcev, italijanov, francozov, špancev, belgicev, fincev, dancev, norvežanov, švedov, tudi stonci so. To je veliko središče operativnih dejavnosti vlad od Irske do Češke. Tudi Katalonija, naprimer, je nazoča, torej tudi regije, velike številke veliko je tudi evropskih podjetnikov in investitorjev, ki prihajajo v našo dolino, veliko krat tudi zato, ker menijo, da njihova podjetja ne rastejo tako hitro v Evropi, kot se to dogaja v Kaliforniji. Imamo pa tudi velika evropska podjetja na področju IKT, avtomobilske industrije, večina evropskih podjetij in reki pa ni dovolj dejavna v Dolini. Ni dovolj MSP-jev, da bi razumeli, kako dolina deluje. Nik, skoraj nikoli ne vidimo pa evropskih univerz. V Stanfordu sodelujemo z evropskimi univerzami, vendar pa se zdi, da so to seveda zelo dobri odnosi. Tukaj gre za pomembne šole Švice, iz Oxforda, Cambridgea in tako dalje. Tehnična univerza v Münchnu, na primer. del Delft, tudi pomembna univerza, švedska univerza. Torej, odnosi med Stanfordom in Berkeley in evropskimi univerzami se osredotočajo na Nemčijo, nizozemsko, skandinavske države, Združeno kraljestvo. Zelo redko pa vidimo katerokoli drugo evropsko univerzo. To velja tudi za inštitucije nacionalnih vlad nekaj o glavnih razlikah med cirkonsko delino in Evropo in inovacijskim modelom. Kultura je zelo pomembna. Mi si včasih želimo, da nam ne uspe, kar se tiče financiranja začetnih faz podjetij. Smo predvsej fleksibilni, kar se tiče propadanja ne kaznuje ameriška zakonodaja propadanja podjetij. Prav tako delimo informacije, zelo odprti smo glede tega, zelo smo optimistični, zelo ameriški. Na ameriški način gledamo na svet in v bistvu se nam zdi, da je Silikonska dolina odprto omrežje, odprta mreža imamo poslovne prakse, ki delujejo tukaj zelo hitro. na določen način je vlada tudi vključena, vendar pa na druge načine ni preveč udeležbe. Potem pa seveda imamo inkubatorje, univerze, tvegani kapital, začetna podjetja, raziskovalne institucije, velik trg, vroča talenta, tveganja kapitala, prevzemu in uh, eh, združen podjetij. Vse to je zgrajeno okrog eh, močnega notranjega omrežja v dolini. Imamo pa vedno znova povezave globalno se širimo v Azijo, Evropo in drugot. Zato torej sedaj vidimo tudi brazilske delegacije, ki prihajajo v dolino. Tudi Čile ima strateški odnos z nami. Imajo osebo za stike. Kitajska, Indija, Singapur, Koreja. Veliko je študentov na naši univerzi, tudi v Berkeleyju. In veliko je tudi evropejcev, vendar pa ni toliko strateške vdeležbe, kot mislimo, da bi Evropa potrebovala. Nekaj pripomb, zakaj je dolina pomembna za Evropo. Eh, hitrejša globalizacija novih podjetij, ker eh, imamo tvegani kapital, potem upravljanje, talent, dostop do naše stranke, nasi bodo podjetja ali potrošniki, so tisti, ki se hitro prilagodijo. Imamo dostop do najnovejših tehnologij na večini področji in eh, želimo si vodilnih mislecev, privlačimo jih, skušamo jih pritegniti. Imamo zelo veliko evropskih znanstvenikov, direktorjev, veliko jih ostane v ZDA, nekateri se vrnajo v Evropo. Imamo zelo veliko univerzitetnih inovacijskih modelov in smo središče inovacijskega dogajanja. V Evropi imamo zelo tesne povezave z Japonsko, Indijo, Singapurjem, Korejo. Za Evropo se pomen Silikonske doline povečuje. Vidimo nove regije in države, ki prihajajo na redni podlagi v Silikonsko dolino. Slovaška, Slovenija, Balkan, vzhodna Evropa je šele sedaj gotovila, da potrebuje povezave z dolino. Nekaj priporočil. Priporočam, da bi bolj eksplicitno se vključili tudi dogajanje v Silikonski dolini. In mislim, da Evropa ni na ravni z večjimi azijskimi centri, ki imajo dobre povezave z nami in ključni inovativni procesi in hitro sprejemanje novih inovativnih modelov. To Evropa potrebuje, tukaj zaostaja. Sedaj pa nekaj specifičnih pripomp o komercializaciji raziskav. Po mojem mnenju, ker sem del okvirnega programa sedem zadnjih dveh letih, ne vidim prave povezave med komercializacijo in raziskavo. To pa Evropa mislim, da potrebuje. O tem sem se pogovarjal z veliko ljudmi, da pa mislim, da imamo zelo zakorenjene prepričanja, kar se tiče eh, ločevanja temeljnih raziskav in komercializacijo. Prvo je akademsko in se zdi ne združljivo z drugim. Na v Stanfordski univerzi imamo modele za akademsko disciplino, akademsko integriteto univerze, imamo pa tudi močno, močen podarek na komercializaciji. Ne govorim, da je ta komercializacija možna v vseh eh, delih okvirnega sedmega programa, vendar pa seveda potrebno je upoštevati tudi komercialni potencial. Tega pa tu ni kot eh, indikacije za to, kje obstajajo meje med komercializacijo in raziskavami. Mislim, da to še vedno obstaja. Morda bo tudi v osmem okvirnem programu tako. Moje mnenje je, da bi raziskovalni programi EU morali imeti jasno definirane korake na poti komercializacije, kjer je to ustrezno. Da je podam konkreten primer, ki je mislim, da bi lahko to zgodaj uporabili. Tukaj imamo širši okvir za raziskave in komercializacijo. Največje vprašanje je, da ne vidim okvira za komercializacijo raziskav. Začeti morate s tem, da boste razumeli glavne korake v raziskavah. Če imate na levi strani raziskave, ki prihajajo iz 8. in 7. okvirnega programa, potem potrebujete optimalizacijo proizvodov v laboratorijih, potrebujete prototipe, potem pa to uvedete na trg, To so lahko začetna podjetja ali pa že podjetja, ki obstajajo. FP7, meja med raziskavo in eh, marketizacijo je taka, da jo je nemogoče predreti, predreti. Pravzaprav ne sledimo intelektualni lasnini in ni nekakšnih navodil za podjetja, kar bi lahko pomagalo pri ustanavljanju novih podjetij. Prvi korak pa je, imeti okvir za komercializacijo raziskav, tako da bi potem lahko videli, kako boste delovali FP7 in FP8 in kaj lahko sledi. Tukaj imamo to, kar je zeleno, tega v okvirnem programu v Evropi še ni. In konkretni koraki, ki jih lahko storimo, da bi to popravili, lahko bi vključili komercialni potencial kot uradni kriterij za navodila pri ocenah strokovnjakov, pa tudi pri izbiri strokovnjakov, ki ocenjujejo, bi lahko vključevali širše, širši razpon strokovnjakov, ne samo tehnične strokovnjake. Mislim, da je potrebno imeti tudi programe F7, ki bo bolj viden na vzven in potrebno je imeti tudi naprimer ustvariti bazo podatkov o vseh značilnostih intelektualne lastnine, ki izhajajo iz tega objemnega programa. Sledimo intelektualnim lastninam, sledimo ustanovljenim podjetji, glede na prodajo, glede na ustvarjanje delovnih mest, vse to je zelo pomembno. In sedaj je upozorilo, seveda to ne velja za vse FP7 projekte, nekateri so na podlagi temeljnih raziskav in tukaj komercializacija ni prava opcija, vendar pa ne sme biti kar prevzeta opcija, da eh, ne bo komercializacije. Osebno so mi uradniki Evropske komisije kot eh, ocenovalca strokovnjaka dejali, da ne smem govoriti preveč o komercializaciji projektov. Torej, v schemah sistemih sprejemanja odločitev. Mislim, da se delate medijo do uslugo, če ne upoštevate tudi komercializacije pri izbiri raziskovalnih projektov. Sedaj pa še primer študije. Prihajam iz vesolske industrije. Poznam zelo veliko programov FP7 in Evropske vesolske agencije, kar je zanimivo. Vesolje je, da je ESA v zadnjih petih letih ustvarila dobro opredeljen sistem za nove projekte. Imajo sistem inkubatorjev, svoj uh, sklad za tveganje kapital in zelo enostavno, relativno enostavno bi bilo, primer z drugimi programi FP7, da bi to vključili v mrežo ESE. E. Tako bi potem lahko združili obe področji in se pogovorili o tem, kako to deluje. Morda bi lahko to bilo eno ključnih področji FP7. Postopki, infrastruktura, vse to bi lahko bilo neposredno vključeno v FP7. Ne bom govoril veliko o financiranju inovacije, da bi samo, da sem si ogledal stališče EBANA in EVCA, ki so ga predstavili Evropske komisije. Eh, zdi se mi, da je to dobro zapisano in da ste dobili eh, dober nasvet strani teh organizacij. Za zaključek še nekaj točki se mi zdi, da so pomembne. To izhaja z delo, ki sem ga upravil na Irskem, Mislim, da je potrebno tudi poučevati bolje, promovirati inovacije, to se je potrebno ogledati, naprimer podpora, neposredna podpora študentem, raziskovalcem na najboljših univerzah v Evropi. Univerza, reforma univerze, to je globalna velika težava. Trebno se je premakniti od starih na inovativne modele, to je velik izziv in tukaj potrebujemo več neposredne podpore. Potem imamo tudi razprave o eh, Centru za inovacijo v Silikonski dolini, ki bi ga ustanovil EU. Mislim, da vi zelo podpirate ta projekt in rad bi se vam zahvalil za to. In končno. Veliko krat nimamo podatkov, ne vemo točno, kakšen je vpliv Silikonske doline na staranje delovnih mest v Evropi. Moji zaključki, glede na izkušnje, so, da Silikonska dolina neposredno ustvarja delovna mesta v Evropi potrebujemo pa še študije, da bi to dejansko potrdili. Hvala lepa. Gospod eh, Li, hvala lepa. Eh, to je bilo res zelo veliko informacij. Globoko moramo zadihati, potem pa bomo izkoristili priložnost, da vas še povprašamo o podrobnostih. Ne bomo seveda vodili vseh razprav, ki bomo vodili še v odboru. Imamo še 40-50 minut časa, in lahko sedaj povprašamo še dodatno o nekaterih informacijah, ki smo jih dobili. Najprej dobi besedo kolegica Merkis, poročevalka. Začela bo. Kdor pa še želi zastaviti vprašanje, naj se prosim javi. Začne pa gospod Merkis, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Vsem govornikom se zahvaljujem za izjemno zanimive prispevke v tej razpravi. Kar nekaj vas je bilo kar provokativnih in zato se vam zahvaljuje, saj to bo prav gotovo poživilo našo razpravo. Naj začnem z gospodom Lijem, zadnjim govornikom. V glavnem, če prevedem to, kar ste rekli, ste rekli naslednje. Naša akademska po področje v Evropi deluje na staromoden način. Zastarilo. Rekli ste, da je prevelik podarek na temeljnih raziskavah in da eh, je premalo podarka na apliciranih raziskavah, torej raziskavah, ki bi pripeljale do izvodov, ki se jih da prodati. Ampak eh, večina eh, raziskovalnih organizacij ne more sodelovati pri pridobivanju rizičnega kapitala, odvisna so od javnega kapitala, tudi kreditov ne more dobiti. To je vprašanje tudi za gospoda Šumlena. Ali mislite, da bi na ta način že lahko približali raziskave trgom, če bi eh, reformirali univerze na tak način, da bi lahko imele dostop ne samo do zasebnega kapitala, ampak da bi eh, imele možnost tudi eh, Javne, javnega financiranja oziroma obratno, da ne bi bile odvisne samo od javnega kapitala, ampak tudi od zasebnega. Potem še nekaj ste rekli, da Silikonska dolina prispeva k odpiranju delovnih mest v Evropi. Zakaj pa ne bi ustanovili silikonske valine v Evropi? Ali eh, menite, da silikonska, lahko, silikonska dolina lahko učinkuje le tako, kot je, kot globalna? Eh, ali potrebujemo te globalne vezi? Eh, zdelo se mi je, da ste bolj osredotočeni na Azijo, da ste bolj usmirjeni k Aziji kot k Evropi. Ali zato, ker tam lahko najdete kritično maso partnerje, ki imajo tudi eh, dostop do redkih zemlin, mi v Evropi pa nimamo tega. Se pravi, da vi uporabljate samo našo kreativnost, ne pa vsega materijala za njo. Potem ste rekli tudi, da lahko inovacije zelo hitro razširite eh, po svetu. Zakaj lahko to naredite hitreje kot mi v Evropi? Sedaj pa vprašanje za gospoda Šobena. Rekli ste, da potrebujemo natančno definicijo koncepta eh, inovacije in eh, to tudi za banke. In vsi pa pravimo, da rabimo fleksibilnost, da rabimo odprtost, da rabimo svobodo. Taki eh, jasni kriteriji striktni kriteriji ali niso v nasprotju s to željo po fleksibilnosti eh, in odprtosti. Potem pa še nekaj, vsi ste rekli, da smo v Evropi bolj formalistični, da imamo raje obrazce kot pa svobodo, da imamo rade, raje formo kot vsebino. Kako pa bi potem lahko imeli več poslovnih angelov, več strokovnjakov, več znanja v svojih evropskih programih kako naj eh, bo, vključimo več industrijalcev v svoje programe. Torej, kako povečati znanje znotraj naših sistemov je v bistvu vprašanje. Potem pa še eno vprašanje, gospodo Lasari, Vasari. Rekli ste v bistvu, da če se bomo osredotočili na učinkovitost virov, če bomo znali vire učinkovitost, eh, učinkovito uporabljati, ti bo to naša glavna kompetenca v Evropi. Rekli ste, da imamo preveč eh, dolin. Kdo se bo pa potem odločil, katero obdržiti, ali želimo pristop od zgorej na vzdolj, se pravi, da naj nam Evropska unija pove, da se moramo odločiti za to dolino, ali naj bodo regije tiste, kako naj rešimo to vprašanje. Hvala. Najlepša hvala. Torej na Slednje vprašanje kolega Girek. Če se strinjate, bomo nekaj vprašanj zbrali. Ja, Hvala lepa. Pripombo imam po teh predstavitvah. Eh, zlasti se želim navezati na to, kar je povedal gospod Finske. Na kaj človek pomisli? Na vprašanje, zakaj je tako malo inovacij v Evropi? Mislim, da je obstoječi trg za inovacije monopoln trg in to je treba spremeniti. Ta monopol je treba odpraviti. Velika podjetja včasih blokirajo trg prijavijo patente, ki eh, v bistvu blokirajo druge inovatorje. In po drugi strani morajo eh, raziskovalci oziroma inovatorji čakati 3-4 leta, preden je njihov patent potrjen. To je sploh začetek. Če bi imeli drug način, tukaj razmišljam o evropskem patentu, če bi imeli elektronsko patentiranje v Evropi, tako da bi dobili patent, ki bi bil potem registriran, vendar bi vse skupaj potekalo hitro. Eh, s tem patentom bi se seveda zaščitile pravice inovatorjev. Torej, če bi imeli tako učinkovitejši sistem, potem bi inovativnosti tudi bilo več. Obstaja knjiga Algoritem inovacij, avtor je Rus. On dokazuje, da, zo, da je z uporabo določenih algoritmov mogoče izumiti karkoli. In ta pot, potencial inovativnosti v družbi je zelo visok, ampak ta potencial je blokiran in e, ga ni mogoče sprostiti. Zato mi je bilo zelo všeč to, kar je povedal strokovnjak z Finske, kajti to je zelo blizu mojemu razmišljamo. Hvala lepa monsieur le président merci eh, eh, kakovostne predstavitve sem poročevalec za oceno sedmega okvirnega raziskovalnega in razvojnega programa in seveda sem vesela da smo danes lahko govorili o in glede na to, da zaradi pomankanja časa nismo eh, mogli organizirati hearinga, bom ta hearing egoistično izkoristil za to, da bom postavil še nekaj vprašanj. Na hitro naj povem, kakšen je kontekst. Komisija je eh, morala dati eh, sporočilo leta 2010, objavila ga pa včeraj sa štirimi meseci zamude. No, danes eh, so tu trije novi elementi. Prvič, politične, nove politične institucije, ki so bile ustanovljene leta 2009. Imamo uh, novo, drugačno Evropsko komisijo, novi sklic Evropskega parlamenta. Potem druga novost. V Evropski uniji smo priča neuspehu Lizbonske strategije. Vemo, zakaj se je to zgodilo. Države članice ne obogajo, sem hotel reči. Ampak naj rečem, da ni prave koordinacije med Evropsko unijo in državami članicami, pa naj bo to na področju raziskav, pakta stabilnosti, finančnih vidik. In potem imamo novi eh, terminski plan in to je strategija 2020. Tretji novi element, eh, ekonomska situacija. Sedmi upirni program je bil izglasovan leta 2006 za obdobje 2007-2013. Torej politično je bil ta program eh, določen pred krizo, sedaj smo pa sredi krize. Pred nami so zelo negotova leta in uh, sedaj imamo sedmi okvirni program za leta 2011, 2012 in 2013. De denar, ki se rabi, uh, je, tega denarja je kar precej 51 milijard evrov. Če to primerjamo uh, s prejšnjo vsoto, ki je bila 17. Uh, in denar se rabi v glavnem na koncu programa. Se pravi, pred nami so leta, ko bomo rabili veliko denarja. E, leta so negotova, ali lahko ti, je, ti trije novi elementi karkoli spremenijo pri sedmem okvirnem programu. Vem, da komisija e, ne, trenutno nekaj e, preučuje, pregleduje, ampak mi bi želeli, da eh, se stvari premaknejo. Vendar vemo istočasno, da vse zelo hitro poteka. Eh, ne bi želeli reči, no dobro, bomo sedaj eh, razmišljali že o osmem programu, saj vendar sedmi še teče. Ali vi mislite, da moramo v sedmem okvirnem programu kaj spremeniti, tako da bi na ta način lahko koristili evropskemu gospodarstvu? gospodarstvo. Gospa eh, Gutierrez Cortines, proste. Estoy tan contenta con lo que he oído, que me gusta. Najlepša hvala, zelo sem zadovoljna s tem, kar sem slišala. In vse skupaj bi rada še enkrat slišala, tako kot eh, gledamo filme večkrat, potem pa še tretjič. In z veseljem bi ostala tukaj do večera. Ena stvar se je čisto jasno pokazala. Veliko smo slišali o inovativnosti, ampak tu je tudi zelo veliko treba narediti na področju spreminjanja filozofije in pa odnosa institucij. En skupni dejavnik eh, sem opazila pri vseh eh, predstavitvah, najprej se moramo spremeniti, najprej moramo spremeniti način, kako institucije delajo, kako EU deluje, kako birokracija deluje. Imamo to težavo, da ima Evropa eh, sindrom reguliranja to je del eh, religiozne dogme. Treba je spoštovati eh, moč in avtoriteto. Zato smo v svoji regulativi zelo rigidni, pomanka fleksibilnosti in to v tem svetu, ki se neprestano spreminja. Zato se Evropa obnaša linearno, rigidno, togo in eh, država je pomembnejša od trga. Sama delujem eh, in sem članica odbora za okolje in direktiva REACH. prepoveduje nekatere proizvode zaradi njihovega obstoja, ne pa zaradi načina uporabe. Ta direktiva vsebuje prepovedi na podlagi količin in to dejansko upočasnjuje inovativnost. To je pa zato, ker se tako strogo držimo načel in tako tudi upravljamo takšen odnos imajo tudi naše družbe, posod. Recimo, ko gre za pesticide, imamo to religiozno dogmo, ki izhaja iz načel in vsi moramo po tej dogmi ravnati enako. To pomeni, da imamo uredbo eh, o pesticidih, eh, ki je. Eh, primerjala na, na, uh, primerna za sever, ne pa za jug. Tako imamo pa na jugo veliko insektov, ki uničujejo letine, pa jih ne moremo uničiti zato, ker moramo spoštovati ta pravila. Potem nimamo nobene določbe, ki bi upoštevala spremembe temperature ali insekte, ki se uvažajo iz Kitajske. Mislim, da bi potrebovali zunanjo oceno posledic evropske zakonodaje. Države članice pač eh, to zakonodajo prenesajo v svojo nacionalno in nekdo bi moral oceniti, v kolikšni meri to negativno vpliva na kreativnost in inovativnost v Evropi. Prva stvar, ki jo moramo narediti, je ta, da spremenimo način dela evropskih institucij in uh, Eh, se znebiti tega prevelikega spoštovanja načelov. Ta togi, linearni pristop eh, tudi ne omogoča reševanja kompleksnih situacij. Moramo vedeti, da je cel ta sistem, v katerem živimo in delamo, zelo zapleten. Državna birokracija ne more enako hitro delati kot inovativnost, ne more slediti hitrosti inovativnosti. In uh, s tem se srečujemo vsak dan tudi če si pogledamo Facebook. Zato ne moremo stalno omejevati delovanja na birokratičen način. Ne moramo ustrajati na tem, da mora birokracija vse najprej potrditi in dovoliti. Vedeti moramo, da so to izzivi za prihodnje in nič politično nekorektnega ni. Se opravičujem za to strast, s katero govorim, ampak mislim, da gre za vprašanje socialne inovativnosti v samih institucijah, kajti družba je eh, pametnejša, kot smo mi. Hvala lepa, gospa Hercog. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta mini hearing je bil izjemno zanimiv in zato želim čestitati odboru ITRE, sekretarjatu, poročevalki in čestitati želim tudi vsem kolegom, ki so prišli. Imam več vprašanj. Prvo vprašanje. Mislim, da mora priti do sprememb tudi v državah članicah, glede na to, kaj pravi pogodba o inovacijah, kaj lahko naredijo države članice bolje kot pa EU. Izgleda pa, eh, države članice vedno niso tako navdušene vse nositi na svojih eh, ramah, zato bi bilo zelo pomembno ugotoviti, kaj lahko Evropa naredi bolje. Ne vem, če se to da odgovoriti v eni minuti. No, drugič, sem poročevalka za akt o malih podjetjih. Zato vem nekaj o SMP-jih in sem uh, eh, bila, uh, eh, bila poimenovana tudi Miss Innovation v prejšnjem sklicu. Govorimo o priložnosti. Kakšne priložnosti so znotraj inovacij oziroma inovativnih? Ampak ali sploh vemo, kakšen odstotek predstavlja uspešna inovativnost? En odstotek, 20 odstotkov, Kakšen je potencial, je moje vprašanje v bistvu? To je moje drugo vprašanje, kaj ti, če ne vemo tega, kako veliko je tisto, kaj želimo doseči, potem ne vemo, kako veliki smo mi. In potem se lahko odločimo pač za katero koli smer. Želim se zlasti navezati na finskega kolega v zvezi s tem, kar je govoril o rasti oziroma ekspaziji. Če se bo Evropa stalno odločala za varčevanje, to je čisto v redu za finance, ampak če bomo začeli na tak varčevalen način raz, tudi razmišljati, potem pa je Evropa mrtva. Mislim, da se moramo vsaj tega naučiti iz tega dosjeja. Zadnja pripomba. Veliko problemov imajo majhna in srednja podjetja pri dostopanju do financ. Ampak razmišljate o problemih dostopa do informacij. Če bi bile težave iste kot pri financah, bi imeli vrste do Pariza. In eh, to je razlog za monopole. Imamo omejena sredstva, zato je še toliko bolj pomembno vedeti, kje je denar in pod kakšnih pogojih ga je mogoče dobiti. To mi se moramo spremeniti v eh, osem okvirnem programu. Eh, no, eh, gospod Odi, zelo bi bila vesela, če bi svojega moža videla tako pogosto, kot vidim vas. Hvala lepa. Ampak vseeno sem vesela, da vas ponovno vidim. <laughs> Danke, monsieur Keller. Kelly. Gospod Kelly. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Nisem slišal vseh predstavitev, ker sem bil na seminarju za inovacije podjetja General Electric. Mislim, da na ravni Evropske unije delamo na področju inovacije, čeprav verjetno nekoliko zaostajamo, ampak upam, da bomo lahko kmalo ujeli vodilne pred Božičem sem bil član delegacije EU ZDA. Obiskali smo torej Združene države, obiskali smo tudi Silicijevo dolino, obiskali smo vse večje gospodarske družbe, eBay, Intel, Google, Cisco in tako naprej. Mislim, da vsekakor lahko vsi ugotovimo, da potrebujemo več povezav. Gospod Lee dvoje ste povedali, kar je bilo zelo pomembno in čestitam vam, da ste nas izvali. Veliko ljudi je tukaj, ki nas ne izzove in tako potem lahko zaspimo na lovorikah. Rekli ste, da sedmi okvirni program ne omogoča komercializacije kot del kritike pri analizi. Mislim, da je to zastarjelo. Za me je to šok. Domnevali bi, da pri vseh programih, ki jih financira Evropska unija, še posebej tisti, ki so povezani z raziskavami, da bi imeli elemente raziskav in zagotavljanja rezultatov. Rezultati so zelo pomembni, tako tudi pri komercializaciji. Če zadeve ne uspejo, vem, da imajo američani drugačen pristop k neuspehu kot mi, za, za vas je boljše ne uspeti kot storiti nič. Mislim, da če zadeve ne analiziramo, potem nič ne dosežemo. Kako bi se morala komisija odzvati in kaj lahko storimo mi kot parlament, zato da poskrbimo, da se bo to spremenilo. Drugič. Zanimivo in zelo dobro se mi je zdelo tudi, da ste omenili, da so nekatere univerze ovire za inovacije. Če bi spregovorili s tistimi univerzami, bi pogosto same zase rekli, da so vodilne v svetu, sedijo na svojih prestolih in zviška gledajo na svet in na druge okrog sebe. To so izzivi, ki jih moramo slišati. Upam pa, da bomo dosegli spremembe. Spremembe v Evropi v zvezi z univerzami, tako da ne bodo več ovirale inovacije, ampak jih spodbujale. Pripričan sem, da to lahko storimo. In še enkrat, kako lahko preprečimo, da bi univerze ovirale inovacije in kako lahko poskrbimo, da bodo napredne ali pa jih preprosto pustimo za sabo. Hvala. Kolega Tuznovski. Gospod Tuznovski. Děkuji, pane předsedo. Já navážu na... Hvala. Hvala, gospod predsednik. Nadaljevo bom tam, kjer so končali moji kolegi. Veliko tega, kar sem želel povedati, smo že slišali. Doktor Lee nam je povedal nekaj zelo pomembnega. Gre za novo in alternativno perspektivo kete, ki jo imamo v Evropi. Naprimer, kako mi gledamo na svet, kako pa nekdo iz Silitjeve doline. Čeprav oba sodelujeta v okvirnem programu. Za gospoda Šublana imam nekaj vprašanj. Kako odločite, katera družba je inovativna in katera ne? Mislim, da je to zelo zahtevno. Z izkušnjami v Evropi in evropskimi upravnimi postopki lahko rečem, da je težko določiti, katera družba je inovativna, katero podjetje inovira. Tudi drugi kolegice in kolegi so povedali, da pomanka zaupanje. Izpolnjevati je treba veliko obrazcev, veliko dokumentov, veliko je birokracije in upravnih postopkov. Se vam ne zdi, da lahko to včasih ovira postopek ugotavljanja, katero podjetje inovira, katero pa ne. Pogosto šele na kasnejših stopnjah to ugotovimo, na stopnjah trženja, naprimer. Drugo vprašanje je za gospoda Lija. Pred mano je nekdo omenil zelo pomembno stvar. Namreč, kaj je največji problem sedmega okvirnega programa? Gre za to, da se tukaj porablja zelo velika količina finančnih sredstev, namenjena, namenjena so financ, eh, raziskavam in inovacijam. Ampak bodimo odkriti. Komercializacija v Evropi je skoraj prepovedana beseda. Bojimo se komercialnih elementov. Nam to pomeni nekaj, slabega, kot da je zadeva ukradena, če rečemo, da je komercialna. Mislim, da bi morali tudi drugi skladi to upoštevati. Regionalni skladi, naprimer, ko jih EU preučuje, dobijo črne pike. Tukaj podporo nudimo z javne strani. Če pa govorimo o komercializaciji, se pojavi mnenje, da bi se lahko pojavila tudi zloraba. Poznam projekt, ki so ga pred kratkim ocenili, namreč vel, velik informacijsko-tehnološki center za univerzo. To je projekt z velikim potencialom. Vsi pa vemo, da je težko oceniti, ali bo šlo samo za raziskave in morda bi se lahko pojavile tudi kakšne komercialne komponente. Če v nekaj vlagamo, ali ni logično, da bi si želeli, da to spodbuja rast BDP-ja, spodbuja uspešnost, učinkovitost in tako naprej. Tako vzpostavljamo ovire. Zanima me, ali je to prava smer prava smer reforme sedmega okvirnega programa. Tukaj dejansko imam pomisleke, ali bi morali bolj sprejeti komercializacijo. Mislim, da je bilo to ena najboljših predstavitev, ki sem jih bil deležen v Evropskem parlamentu. Hvala. Hvala lepa. Še nekaj časa imamo, ne prav veliko, za odgovore. Da boste mogli vsi odgovoriti na vsa vprašanja, prosim vas, da se vsak osredotoči na nekaj vprašanj, tako da bomo dobili kar se da veliko informacij. Predlagam, da začnemo na levi strani. Gospod Šublan, prosim. Mogoče bi kar vi začeli. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dva vidika bi želel omeniti. Prenos tehnologije in pa povezavo med univerzami in Eh, raziskavami, čisto na hitro, pred osmimi ali devetimi leti smo, dobi, eh, smo dobili kred, eh, študijski kredit od Generalne direkcije za raziskave, da bi ravno to preučili, kako izboljšali te povezave. Takrat smo finan, fantazirali, da bi lahko financirali te dejavnosti znotraj okvirnega programa. Takrat to ni bilo možno, kajti prioriteta ni bila ta. In potem smo uh, razmišljali o drugih sredstvih. In takrat smo bili v Kaliforniji, v Izraelu in smo skušali eh, ugotoviti, kateri modeli delujejo in potem skušali na podlagi tega oblikovati določen pristop. Vendar pa prenos tehnologije zahteva finančno strukturo poleg univerze. Ne, univerz, potrebujemo ločeno pra, eh, le, pravno strukturo, kjer bi univerza bila delničarka in ta bi natančno potem preučila povezave med lastniki intelektualnih pravic s eh, trgom. Eh, v Skandinaviji eh, to zelo dobro deluje, ampak v Franciji imamo ogromne težave s tem. V Španiji se tudi še iščejo, to je zapleteno, ampak če bi imeli več sredstev, bi eh, ta sistem lahko bolj sistematično razložili. Torej, če ponovim, specifične eh, finančne strukture potrebujemo, ni mogoče kapitala kar tako eh, vlagati v univerzo v ta namen. Potem naslednji vidik sodelovanje, kako združiti energije. Včasih se soočamo z zahtevami politike, da se posod ustvarjajo grozdi, 60 grozdov tu, 35 tam, 85 eh, nekje drugi, to je nemogoče. 12, 15, 20 grozdov največ rabimo v Evropi na specializiranih področjah. Eh, delovati morajo v mrežah, eh, raziskovalci in investitori morajo delati skupaj, ampak ne moremo fantazirati o tem, da bo cela Evropa pokrita z razvitimi raziskovalnimi centri oziroma z zelo razvitimi eh, grozdi. Še en vidik v zvezi z inovativnostjo. Res je. Govorili ste o nas nasprotju. Rekel sem, da potrebujemo jasne, istočasno pa fleksibilne definicije. To je težka tema. In zato stari eh, CIP program v bistvu pokrival vse. Eh, ta, ni bilo treba definirati nič. To je zelo, zelo zapleteno. Kako ugotoviti, ali je neko podjetje upravičeno do sredstev. Zato, ker je razvilo nek inovativni proces ali ker ima nek inovativni pristop, mislim, da vse eno potrebujemo nekaj. Hočem reči to, definicija more biti jasna. Kajti eh, mi, Evropski investicijski sklad, smo grosisti, mi ne delamo eh, s podjetjami. Mi sodelujemo z bankami in skladi. Nobenega neposrednega stika nimamo s podjetji. Uh, Mi smo tu zato, da bankam damo več sredstev, zato da lahko potem one kreditirajo. Eh, Stiko z eh, MSP nimamo, v bodoče mogoče, ampak za sedaj so banke in skladi tisti, ki se ukvarjajo s tem. Ampak ne sme se zgoditi, da bi eh, banke se znašle v situaciji, ko bi morale vračati evropska sredstva zato, ker ni bilo nekaj v redu za pripombo počrto ali kaj takega. E, pogovarjal sem se z odgovornim Finvera z Finske in rekel, rekel je, ta evropska zakonodaja je tako zapletena, ta evropski sistem je tako zapleten, da ga nočem. Zato, ker je nerazumljiv. In zato je treba predvsem zagotoviti jasne kriterije, jasna pravila za uh, posrednike. Zato, da se tako zagotovi ustrezna varnost Eh, da, za delo z evropskimi sredstvi. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da smo slišali dobro vprašanje in tudi dobre pripombe. Želim spregovoriti o ocenjevanju in o urednotenju okvirnih programov. Vidik komercializacije in podjetij ni ustrezno upoštevan. In sam prihajam iz podjetja, zato se strinjam s tem. Po eni strani imamo pravila in regulativo, po drugi strani pa imamo ocenjevanje in urednotenje. Zato to predstavlja zelo veliko vrednost. Cenimo sicer njihovo znanje, ampak nikoli ne bodo ugotovili, ali je komercializacija možna ali ne. Moj predlog je torej naslednji. Po eni strani moramo spremeniti merila, zagotoviti moramo, da bodo pri ocenjevanju ljudje bolj usmerjeni v industrijsko uporabo. Po drugi strani imamo v Evropi preveč raznoliko strukturo. Evrope prav gotovo ne bomo spremenili, zato moramo sprejeti pač takšno, kot je. Vsekakor pa moramo najti zamisli za to, da spodbujamo sodelovanje. Če sodelovanja ni, potem moramo zagotoviti možnost za konkurenco, zato da najboljši zmaga. Mislim, da bi to morali omogočiti in to se tako ali tako dogaja. Zato je to zelo dobrodošlo. Nekaj smo slišali o intelektualnih pravicah oziroma pravicah intelektualne lasnine, to moramo imeti, drugače nihče ne bi ulagal. Sedaj imamo birokracijo in postopek za pridobitev patenta je predolg, mislim, da moramo vseeno preverjati kakovost, ne moremo preprosto preklapljati med eno in drugo alternativo, vsekakor pa potrebujemo nadzor kakovosti. Še nekaj sem slišal. Po eni strani zahtevamo jasna merila, po drugi strani pa potrebujemo več prožnosti. Vprašanje pa je bilo, ali je to protislovje. Moje, moj odgovor je, da ne. Naj vam podam en primer. Nogomet, na primer. Igrišče je opredeljeno in tudi preprosta pravila so opredeljena. V okviru tega pa je zelo veliko prošnosti. To si želimo v Evropi in tudi na raziskovalnem področju. Potrebujemo jasna pravila, naprimer opredeljena velike izzive in teme, ki se jim moramo posvečati, po drugi strani pa potrebujemo preprosta pravila. Mislim, da je gospod Lee omenil veliko meril manj mora biti vključenosti države, več meril za podjetja in več prožnosti. Mislim, da je to nekaj, kar bi morali imeti. Mislim, da moramo opredeliti igrišče in preprosta pravila. Na koncu želim omeniti še Silicijevo dolino, strinjam se z gospodom Lijem. Silicijeva dolina zelo koristi združenim državam, tudi mi smo tam aktivni in to zelo uspešno, ampak še bolj uspešni smo, naprimer, v Šanghaju na kitajskem. To pomeni, da tudi v Šanghaju obstaja Silicijeva dolina, o Skolkovu se pogovarjamo z rusko vlado, tudi tam vzpostavljamo Silicijevo dolino. Kaj želim povedati? Mislim, da je zamisel Silicijeve doline zelo dobra, vendar lahko jo kopiramo in to že počnemo v različnih delih sveta. Upoštevati pa moramo seveda, da je svet drugačen. Obstajajo drugačne kulture. Ena od velikih koristi v Silicijevi dolini je ta kultura odpuščanja neuspehov. Če nekdo v Silicijevi dolini ne uspe, potem ima izkušnje. Če pa se to nekomu zgodi v Evropi, potem izguba. Zato moramo biti tukaj previdni. Ne smemo spremeniti, oziroma ne gre za to, da bi spremenili samo regulativo, ampak mislim, da gre tudi za evropsko kulturo. Tukaj moramo poskusiti dobiti več odprtosti. Regulativa lahko pomaga, vendar ne more rešiti vsega. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kotal. Uh, Hvala. Čisto na kratko predstavljam MSP-je, torej družbe, ki so aktivne na trgu. Zato želim povedati, da je osko grlo dostop do financiranja, predvsem za MSP-je, to, to je začetni kapital. Bojim se, da če tega ne bomo razrešili, bo v prihodnosti inovacij vedno manj. vsaj če se strinjamo, da so MSP zelo pomembni v verigi inovacij. Mislim, da to drži, tudi MSP lahko prezamejo del tveganja in morda tudi ne uspejo, vendar vseeno potrebujemo kapital za to, da zagotovimo delujoč sistem. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Vazara. Mikrofon, prosim. Slišali smo vprašanje poročevalke Merkisove o učinkovitosti sredstev in preveč dolinah. Pristop od zgoraj na vzdolj ali od spodaj na vzgor. Veliko teh dolin je, če ne mrtvih, vsaj v globokem spancu. Nekdo sicer odgovarja na elektronsko pošto, vendar vse skupaj deluje zelo slabo. Če govorimo o pristopu od zgoraj na vzdolj, kakor je povedal gospod Li, potem potrebujemo spodbude. Neke vrste konkurenca bi morala biti med dolinami, zato da si bodo prizadevali za uspešnost. Če si uspešen, dobro, če ne, potem si obsojen na globok spanec. Mislim, da bi bilo pametneje, če vse skupaj zapremo. Če pa bi prepovedali ljudem, da sprejemajo pobude, potem bi šli v nasprotju z inovacijami. Mislim, da potrebujemo neke vrste naravno selekcijo in spodbude. Hvala. So, last but not least. Tako in ne nazadnje. Gospod Li. Thank you. Hvala. Vesel sem, da omenjate besedo Facebook, poslanci. Hvala. Sem uporabnik Facebooka in LinkedIna. Zanima me, koliko ljudi tukaj uporablja LinkedIn. Tisti, ki LinkedIna ne uporabljate, vam predlagam, da ga začnete uporabljati. To je zelo dobro za vzpostavljanje omrežji, stikov in tako naprej. Vsi v Silicijeve dolini uporabljajo Facebook in LinkedIn. To ni samo za najstnike nekaj komentarjev. Gre za zelo zapletene teme. Gospod iz Češke je omenil, da je komercializacija skoraj umazana beseda, prepovedana beseda. Še ena prepovedana beseda je in sicer raziskave. To je sicer v drugem okviru, ampak veliko skepse obstaja v zvezi z urednostjo raziskav v industriji. Uh, sploh če se izvaja v akademskem okolju, tako kot se to dogaja v Evropi. Evropa ima več odličnih univerz, vsi vemo, katere so in tudi druge univerze poskušajo izboljšati svoje delovanje. Več univerz sem obiskal, raziskave se tam izvajajo zato, ker to zanima profesorja in profesorja vprašanju širše uporabnosti se ne namenja veliko pozornosti, tudi kar zadeva pravice intelektualne lasnine in diseminacije rezultatov in tako naprej. Če ne bo sistem univerz deloval tako, kot je treba, potem tudi sistem inovacij nikoli ne bo deloval tako, pač je na globalni ravni. Na globalni ravni lahko rečem, da je univerzitetni sektor največje osko grlo za pospeševanje inovacij. To ne velja samo za Evropo, ampak tudi za Latinsko Ameriko, Indijo in Japonsko. Ogledati si moramo bistvene predpostavke, na katerih temelijo univerze. Glavni razlog, zakaj ima več evropskih univerz težave pri prehodu, je ta, da so bili modeli vzpostavljeni na koncu 19. ali v začetku 20. stoletja. Podobni modeli so v Latinski Ameriki in druge. Predpostavka je, da je glavna vloga univerz poučevanje in razvoj delovne sile. To je prednostna naloga, potem pa morda nekoliko in čisto malo raziskav. Stanford, MIT, Berkeley, Georgia Tech so univerze, ki so raziskovalne univerze. Profesorje najemamo na osnovi njihovega raziskovalnega potencijala in tudi napredujejo na podlagi raziskovalnih rezultatov, na podlagi dokumentov, na podlagi člankov, ki jih objavljajo in na podlagi študentov, ki jih poučujejo. Poučevanje je sicer pomembno, ampak to ni primarno merilo. Če je univerza namenjena samo učenju In če najemaš profesorja samo na podlagi sposobnosti za učenje, potem postane zelo težko univerzo spremeniti, da bi bolj raziskovala. Profesori so pač tam zato, da poučujejo. Spremeniti je treba temeljno usmeritev univerz. To pa je ugnezdeno v zakonodajo v državah članicah vidim, da v Evropi ni razprave, ki bi šla tako podrobno v izzive in v ponovni razmislek o institucionalnih modelih. Če vaše univerze ne bodo primarno na raziskovalni osnovi, potem boste vedno imeli težave z fakultetami in učitelji, ki menijo, da je najpomembnejše poučevanje. Pomembno je, da univerze predvsem raziskujejo. To je izziv. Univerzitetni sistem sedaj počasi prehaja na raziskave kitajske. Univerze zelo hitro prehajajo v področje raziskovalnih. Univerz Latinska Amerika je desetletja zadaj, kajti tudi tiste univerze temeljijo na modelih poučevanja. To je zelo pomembno vprašanje v zvezi z modeli poučevanja. Več tega bi si želel slišati v Evropi. Če temelje pravilno postavimo, potem vsa zgradba bolje stoji. Koliko časa še imam, gospod predsednik? Še nekaj. Stanford ne sprejema rizičnega kapitala. Financiranje prihaja iz raziskav kovalnih donacij iz, od eh, vlade in od drugih institucij, potem imamo tudi šolnine in pa operativne stroške, to pa tudi krijemo iz donacij. 3 milijarde imamo skupnega proračuna, 1 milijardo so raziskovalne donacije in to dobimo v veliki meri od zunaj. Nikoli se ne spuščamo v rizični kapital družbe, ki jih pripravimo, to dela oziroma za to je odgovorna posebna sekcija univerze. Vem, da imajo nekatere univerze zelo birokratske in zapletene upravne postopke, ne pri nas ni tako, vendar. Če se ne vidim v Evropi, evropske univerze ne prihajajo na Stanford, MIT in Harvard, in ne poskušajo razumeti alternativnih modelov za organiziranje univerz, da bi spodbojale inovacije. Obiščejo naš kampus, obiščejo naš laboratorij in rečejo, hvala lepa, vendar ne postavljajo nam tistih vprašanj, ki bi nam jih morali postavljati. Kar zadeva zakonodajo na področju bankrota. V Evropi lahko kazen za neuspeh traja celo življenje. Hiša, avto, dom, vse. To smo. O tem smo govorili tudi v delovni skupini. Mislim, da bi morali spremeniti zakonodajo v celi Evropi, zato če želimo spremeniti vedenje na lokalni ravni, ne smemo obesiti takšnega tveganja na državljane v primeru njihovega neuspeha. Tukaj seveda govorimo o ustrezni velikosti družb. Mislim, da obstaja protislovje na neki ravni med cilji evropske integracije in inovacij. Naprimer, sedmi in osmi okvirni program, če bi komercialni cilji postali pomembnejši, ali bi ti komercialni cilji te nove družbe, ta nova delovna mesta v celotni Evropski uniji oblikovana enakomerno. Odgovor je ne. Tukaj imamo rizični kapital, pravno, strokovno znanje, podjetniško strokovno znanje in tako naprej. Zato se bodo v Evropski uniji pojavila tveganja, kajti komercialni rezultati ne bodo enakomerno porazdeljeni v nekaterih državah, da in v okviru nekaterih projektov 7. in 8. okvirnega programa. Razmisliti moramo o tem, kaj je bolj pomembno, evropska kohezija in integracija ali inovacije in oblikovanje delovnih mest. Rešitev za to vprašanje ni oziroma jih ne poznam, ampak to boste morali rešiti sami. Šanghaj, da, to je zelo pomembno, to je zelo pomemben uh, grozd, ki se hitro razvija. Po mojem mnenju je Šanghaj na globalni ravni najbližje temu, da bi postali tekmeci Silicijevi dolini. Noben grozd v Evropi ni niti blizu temu. Silicijeva dolina je edinstvena in zelo težko je to kopirati. Vsakega povabim, da nas obiščete v univerzi v Stanfordu. Um. Še eno zelo pomembno vprašanje. Kolegica iz Španije je to omenila. Smo v svetu, ko se tehnična zapletenost veča. Hitrost odločitev in hitrost razvoja tehnologije je vedno večja. Če uvedemo centraliziran postopek odločanja ali institucijo v ta zelo zapleten in hiter svet, ali je to ustrezen model za odločanje in za gospodarski razvoj. Sam imam pomisleke v zvezi s tem. Zato poskušamo v Silicijevi dolini vlado držati stran. Pri nas verjamemo v odločanje na lokalni ravni, na ravni vlagateljev, na ravni inkubatorjev, na ravni univerze. Mislim, da potrebujemo oboje, ne samo ukaze od zgoraj veliko se lahko naučimo od Evrope o inovacijski politiki, naprimer. Zato potrebujemo mešanico vsega, kar zadeva plačila za inovacije. Dobro vprašanje, sam imam veliko vprašanj glede vseh milijard evrov, ki smo jih uložili v mreže znanja, v parke znanosti in tehnologije, v inkubatorje in tako naprej. Koliko delovnih mest smo zaradi tega dobili? Sam ne vem. To je nekaj komentarjev iz Silicije v Doline. Hvala še enkrat za to, da ste mi dali možnost, da sem govoril pred vami. Hvala. Tudi sam se zahvaljujem vsem strokovnjakom, gospod Merkis, ki je to odlično pripravila. To so bili odlični argumenti, vendar pa za me osebno sem začutil, kaj pravzaprav inovacije so. In zato hvala lepa, sedaj pa dobi zaključno besedo gospod Merkis. Eh, hvala gospod predsednik, hvala govornikom, hvala vsem, da ste prišli. Osrednje vprašanje je bilo, kaj so inovacije? To je uspešni prenos inovacijskih zamisli na trg, kako je nekdo povedal. Želimo si, da bi se potekalo hitreje, bolj ciljno usmerjeno in da bi bili usmerjeni k rešitvam. Želimo si tudi, da bi se to zgodilo v Evropi. Zato potrebujemo več ciljne usmerjenosti, več financ in več stabilnosti ter več poenostavitev. Potrebujemo pa tudi ambicije. Ti mini Manhattan projekti morajo biti v Evropi. Zato potrebujemo spremembo pristopa k temu, da spodbujamo ustvarjalnost potrebujemo pa tudi pogum. Pogum, da stopimo stran, pogum, da sprejmemo odločitve. Opredeliti moramo velike izzive in opredeliti moramo tudi pot, da to dosežemo. Mislim, da boste sami videli, da je v osnutku poročila o uniji inovaciji. Vključenih že veliko teh zamisli. Hvala tudi vsem za vaše prispevke pred predstavitvijo. Pozivam pa vse, da sodelujete in da se omejimo na to, da reguliramo ustvarjalnost, ampak da si prizadevamo za inovacije. Hvala. Hvala lepa, sestanek je končan. Znova se bomo sestali konec februarja.